Welcome to everybody. Please. Uh, Dobrodošli vsi, prosim, da se sedete. Dobro, lahko torej začnemo. Najlepša hvala za vašo prisotnost. Danes tudi torej zelo sem zadovoljna, da skupaj s kolegi lahko vas gostimo danes. Tule gre za medparlamentarno srečanje. Začela bom v angliščini, nadaljevala pa v italijanščini, tako da imate že dovolj časa, da si nataknete slušalke. Eh, veliko zadovoljstvo mi je, da sem danes z vami tule. Pripričana sem, da bo današnja razprava izjemno zanimiva. Imeli bomo dva panela. Prav tako imamo goste iz eh, slovaškega predsedstva, gospoda Antona, Antona eh, Skrika, ki je um, generalni direktor eh, za eh, medije in avtorske pravice iz Slovaške, prav tako imamo generalnega direktorja za izobraževanje in kulturo iz Evropske eh, komisije, gospa Martina Rajkers. In vi, oziroma 41 članov nacionalnih parlamentov, imamo več vas je pravzaprav kot evropskih poslancev, je to zelo pomembno interparlamentarno srečanje, prav tako imamo tule kolege iz eh, odbora KULT Evropskega parlamenta, eh, jih bom predstavila potem kasneje. Najlepša hvala, hvala, ker se danes tule, vem, da je danes zelo natrpan dan, ampak, pot, ampak treba je sestankom začeti kar se da hitro. Gre za drugo medparlamentarno srečanje, ki smo ga, od, ki smo ga organizirali kot odbor za kulturo. Sama kot predsedujoča sem skupaj s skupinami v tem odboru se odločili, torej skupaj smo se odločili na začetku tega sklica parlamenta, da bomo organizirali te izjemno pomembne sestanke, zato da bi prisluhnili vašim predlogom. da se pogovorimo skratka s člani nacionalnih parlamentov. Na ta način bomo tudi zgradili nove povezave, nove vezi in izgradili evropski prostor za izobraževanje, kulturo in kreativnost. Lansko leto smo to vrstno srečanje posvetili izobraževanju in mladini, letos pa kulturi in ustvarjalnosti nasplošno, ampak osredotočili se bomo zlasti na dve temi. Nadaljevala pa bom v italijanščini. verjetno veste, kako delajo slušalke. Lahko pač pritisnite eh, tule na gumbi in pridete do številke, ki ustreza vašemu jeziku, tako da se boste počutili kot doma. Dobro, nadaljevala bom v italijanščini. Prav tako bi se vam želela zahvaliti za odgovore, ki ste jih vprašali na, oziroma za odgovore, ki ste jih poslali na vprašalnik, ki smo ga poslali. V tem vprašalniku pa smo se sredotočili zlasti na štiri teme, ki so povezane z nacionalnimi politiki, z nacionalno politiko, kar zadeva kreativni in kulturni sektor v vaših državah. No, preko tega vprašalnika ste nam poročali o različnih aktivnostih, ki jih organizirajo vaši državljani na različnih sektorjih. In eden izmed sektorov je tudi sektor, ki ga bomo obravnavali danes. No, namen vsega tega pa je, da a, prispevamo nekaj k razvoju Evrope na tem področju. Mislim, da smo na podlagi vaših odgovorov dobili zelo zanimiv in raznolik pregled nad situacijo. Naš namen pa je, da preučimo, v kakšni meri bi, bil, bi bilo možno sprejeti nek evropski okvir za kulturo in ustvarjalnost. Zato pa moramo imeti dobre oblike sodelovanja s različnimi nacionalnimi parlamenti, tudi konec koncev z ministrstvi, imamo tudi agendo številka 17, ki je bila potrjena v Italiji pod italijanskim predsedstvom. Dejstvo je, da se trenutno sprejema ogromna zakonodaje, ki je povezana s tem področjem, tako da je ta moment izjemo, izjemno pomemben za nas. Mislim, da je zdaj pravi čas za to vrstni sestanek. vaše zahteve, pa tudi vaše predlogi nam bodo omogočili, da zarišemo nek uh, jasnejši okvir za kreativne in ustvarjalne industrije v Evropski uniji, prav tako pa bo to neka vrsta spodbuda za eh, inovacije, kar prispeva tudi k gospodarski rasti in socialnemu vključevanju. Eh, zavedati se moramo, kakšne so vrednosti te kulturne dediščine in kako to upravljati skupaj v javno-zasebnih partnerstvih. To smo tudi obravnavali na tem odboru. Prav tako pa se moramo lotiti novega digitalnega izziva in se zavedati, kakšni bodo prihodni izzivi. In o tem premišljamo tudi v kontekstu evropske digitalne strategije, kar nekaj direktiv imamo na tem področju. Eh, v preteklosti se je kar nekaj poročevalcev parlamenta lotilo tega dvoletnega programa, preučili so različne podrobnosti. Gre za program, ki je posvečen kulturi in je del programa za medije in kulturo Evropske komisije. Eh, kar nekaj izmed vas je že zagotovilo, svojo, vas je že zagotovilo vašo podporo glede finančnih jamstv in drugih inštrumentov. Skratka, menim, da bo potrebno ogromno političnega angažmaja, to, to pomeni tudi ogromno investicij, konec koncev. Evropska kultura pa mora igrati res ključno vlogo v prihodnosti. Vedno govorimo o inteligentni in eh, vzdržni, trajnostni rasti, ampak zelo težko se predstavljati, da bo do tega prišlo brez nekega močnejšega zagona na področju kulture in izobraževanja. Kultura je konec koncev tudi četrti stebr trajnostnega razvoja. Brez poznavanja kulture in uh, kulturne dediščine pa napredek na tem področju ne bo mogoč. Tako da moramo preučiti, kakšna je naša kulturna dediščina in če ne zagotovimo nekega zagona, nam ne bo uspela, tako da moramo temu posvečati več pozornosti. Dva stebra evropskega pristopa so pogodba in promoviranje jezikovne raznolikosti. Prav tako pa Ne smemo pozabiti na našo kulturno dediščino, to moramo skrbeti in to je del našega pristopa za kulturo. Zagotoviti moramo to, kar pač potrebujemo na tem področju in poskrbeti za to, da bo Evropa postala visoko konkurenčna v svetu. Evropska komisija se je odločila, da bo kulturo um, bolj prominentno dodala na svoj delovni program in mislim, da si lahko kot uh, odbor samo čestitamo, da smo pri tem odigrali pomembno ulogo. Ampak uh, s tem se naše delo še ni končalo. Soočamo se namreč z ogromnimi izzivi, ne samo uh, na tem sektorju, ampak tudi pri drugih uh, horizontalnih sektorjih. Izjiv, s katerim se soočamo v Evropi in tudi v sredozemlju, ni samo izjiv, ki je povezan z migracijami. Počiti moramo tudi, kaj se dogaja s kulturo in dialog. Čezmejni dialog nam tu lahko pomaga v veliki meri. Skratka, imamo dva pristopa ki jih moramo braniti. Mi smo se v tem odboru s kolegi že pogovarjali o tem, kako odločitev, ki smo jih sprejeli, zato tudi leto 2018 postalo Evropsko leto kulture, skratka, kako, to, kako pomembna je ta odločitev za vse. Na to odločitev moramo pač gledati v nekem širšem kontekstu. Potem pa je tu še en aspekt, ki je zelo pomemben, o katerem smo govorili že prej. In sicer uh, gospa Mogherini in komisar Han sta obljubila podporo našim prizadevanjem. In sicer, da bo Evropa postala neke vrste globalno uh, območje glede komunikacij. Potrebujemo tudi novo kulturno demokracijo v Evropi. O tem se pogovarjamo tudi tu v parlamentu. z gospodom Brokom eh, smo že pripravili poročile na tem temo. Pa še nekaj glede kulturnih industrij, ki bodo predmet razprave danes. Ko smo preučili odgovore na te vprašalnike, vidimo, da smo pogosto govorili o zaposlovanju mladih, inovacij, socialnih inovacij in ne samo o tehnologiji. In tem, kako je to povezano z drugimi sektorji. Najlepša hvala še enkrat vsem, najlepša hvala tudi kolegom, za, ki so bili poročevalci. Zavedati se moramo namreč, da eh, kultura predstavlja konec koncev tudi izziv. V tem sektorju je ustvarjenih kar 8 odstotkov evropskega BDP-ja. Potem še eno pomembno vprašanje so veščine. Kot veste, imamo tudi eh, novo evropsko agendo za veščine, spretnosti. In a, eh, na tem področju sodelujemo skupaj z odborom za zaposlovanje, zato ker se zavedamo, da so veščine in tudi izobraževanje nasploh izjemno pomemben faktor, ki je horizontalne narave. Potem pa moramo zagotoviti tudi to, da bomo v večji meri um, uporabili svoje izkušnje na področju kulture. 30 let, naprimer, že imamo to inicijativo za prestolnice kulture. O tem mislim, da bomo danes še govorili, ampak mislim, da se moramo zavedati, da smo v zadnjih 30 letih korenito spremenili Eh, to, kako naši državljani dojemajo določena mesta. Zagotovili smo tudi večji angažman naših državljanov na področju kulture. Danes pa mislim, da obstaja resno tveganje, ki se je začelo s krizo. Takrat so se nam številne države, tudi Italija, odločile, da eh, bodo znižile proračune za kulturo, kar pomeni, da imamo vedno več socialne neenakosti, vedno bolj neenakopravni dostop do kulture, zaradi česar je toliko bolj pomembno zagotoviti, da je kultura nekaj, do česar imajo dostop vsi socialni razredi. Na ta način se bomo namreč laže borili proti uh, neenakostim v naših družbah. Najlepša hvala komisiji, ki je pripravila kar nekaj ukrepov na to temo. Mislim, da se komisija dobro zaveda, kaj se dogaja. Osredotočili so se tudi na to, kako bolje integrirati begunce in migrante. Videli smo namreč a, eh, določene uspešne prakse, naprimer tudi Erasmus, ki je postal bolj odprt. Prav tako pa imamo to horizontalno inicijativo evropskega državljanstva, ki je izjemno pozitivno. S kolego eh, Ferreira in Kamarevete trenutno pripravljamo delo glede pomembne direktive. o audiovizualnih storitvah in to delo je velik izziv. Preučiti moramo, kako bomo uredili vprašanje pravic zlasti mladoletnikov, ampak tudi, kaj bomo storili s avtorskimi pravicami. Vem, da sem na hitro preletela vse pomembnejše teme, ampak mislim, da je bilo pomembno izpostaviti, uh, se glavne elemente okvira, v katerem tule delamo, prav tako pa sem želela razložiti, kako bi se lahko skupaj lotili te teme. Mislim, da ima te različne agende veliko skupnih točk. Na prvi pogled so morda raznolike, ampak uh, uh, ima ogromno skupnih točk. Evropa je sicer izjemno raznolika, ampak uh, Mislim, da lahko evropsko identiteto iščemo zlasti v kulturi. Zdaj pa bi želela besedo dati predstavniku slovaškega predsedstva, gospodu Antonu Skreku. Najlepša hvala, ker ste danes tukaj torej z nami, zato da zastopate slovaško predsedstvo. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani predsedujoči poslanci, dame in gospodje, veliko čast mi, da sem danes z vami tule. V imenu gospoda Marake Marečičeve, ki, ki je naš minister za kulturo, lahko danes podam ta vodni govor glede kulture in kreativnih sektorjev v Evropski uniji. Če smem, bi zdaj nadaljeval v slovaščini, sem se konec koncev vseeno predstavnik slovaškega predsedstva Evropskega sveta. Želel bi se navezati na to, kar je povedal tudi gospod predsedovoče, z nekako pomembne kulture in ustvarjalnost, ne samo za krepitev kulturne ozaveščenosti na področju kulture, ampak tudi kako pomembno to konec koncev za naše gospodarstvo. Naravno okolje oziroma kultura je naravno okolje za stimuliranje inovativnosti in domiselnosti. In to, če moramo pravimo, kreativno gospodarstvo je ključno za kulturo. Na ta način se bomo lažje zoprstavili tako globalnim in lokalnim izzivom in tudi okoljskim konec koncev. Živimo v ekonomskem sistemu, ki um, je zelo usmerjen na storitve, ampak kreativne industrije lahko ustvarja tudi ogromno delovnih mest. Kreativna industrija pravzaprav ni nek nov izraz, mislim, da ga lahko slišimo na številnih forumih na evropski ravni, to je zelo aktualna tema. Je tudi to neka skupna realnost, ki vpliva na gospodarstvo Evropske unije kot celotje. Kreativna industrija pokriva več različnih področjih. In v kontekstu kulture in kreativnosti to predstavlja neko vrigo vrednosti in predstavlja tudi nove priložnosti za izvoz. Uh, Eh, potem je treba kulturno dediščino tudi arhivirati, restaurirati in tako naprej. Kreativna industrija je eden izmed eh, sektorjev, ki obeta dobro gospodarsko rast. Lahko pomaga pri ustvarjanju novih delovnih mest in uh, igra ogromno ulogo pri ukrepitvi dodane vrednosti v Evropski uniji, prav tako pa služi kot učinkovito urodje pri boju proti gospodarski recesiji. Področja, ki jih kulturne in kreativne industrije podpirajo, so neke vrste katalizatori za inovacije in se ne omejijo samo na umetnost kot tako, vplivajo tudi na številna druga gospodarska področja, kar zdajva strategijo, moramo ustvariti nekaj, nek eh, ključen strateški okvir, ki bo pomagal Eh, pri doseganju rezultatov na področju kulture. Moramo doseči to, da bodo kreativne dejavnosti postale del ne samo kulture, ampak tudi podjetniških dejavnosti, zlasti uh, je to pomeno za mikropodjetja in MSP-je. Na ta način lahko prispevajo k uh, krepitvi gospodarske rasti. Cilj pa je, da ukrepimo sinergije. Kreativne in kulturne industrije vključujejo produkcijo in distribucijo proizvodov in storitev, prav tako pa uporabljajo intelektualni kapital kot glavni element, kot glavni vir. Temelji na aktivnostih. kot so pač znanost, umetnost in ustvarja vrednost pri trgovanju s temi proizvodi. Glavni cilji, na katere se moramo osredotočiti, kar zadeva javno politiko na tem področju, pa je to, da ima kultura vedno večji delež BDP-ja. Ustvariti moramo sistematični okvir, ki bo pomagal kreativnim industrijam, pri tem pa mora obstajati sinergija med javnim in zasebnim verom financiranja. Prizadevati si moramo, da bodo vsi, vsa kreativna področja postala neke vrste poslovna dejavnost. in da jih bomo uskladili z drugimi področji v gospodarstvu. Na ta način bo prišlo do večjega mreženja eh, kulture in drugih gospodarskih dejavnosti tudi na ravni Evropske unije. Prav tako moramo okrepiti kakovost uh, človeških verov na vseh možnih ravneh, zato je potrebno se osredotočiti na šole, tudi na osnovne šole, kjer moramo stimulirati inovativnost že od mladih nog. Prav tako je treba spostaviti dobro, dobre tržne pogoje za to, da bi zagotovili, da bodo proizvodi, storitve in pa proizvodi postale tržno blago s tržno vrednostjo. in mehanizme, ki jih že imamo na voljo na ravni Evropske unije in držav članic, morajo predstavljati neke vrste funkcionalni okvir za pomoč akterjem pri teh dejavnostih, zlasti MSP-jo. Eden izmed ključnih uh, faktorjev pri, uh, kulturnih in, pri kulturnih industrijah pa je ta, da moramo zagotoviti spoštovanje pravic intelektualne lastnine. Z vidika zakonodaje je to pravzaprav hrbtenica eh, kreativnih in kulturnih industrij. Danes, oziroma zdaj imamo kar nekaj dosjejev v obravnavi, s katerimi želimo ukrepiti spoštovanje avtorskih pravic. Že smo začeli s prvim svežnjem pravic, ki se nanaša zlasti na prenosnost. Zdaj pa smo začeli še z drugim svežim ukrepom, ki se nanaša ne samo na avtorske pravice, ampak se nanaša tudi na to, kako izrabljati um, zaščiteno vsebino, zato da bi ustvarili še več vrednosti. Če sklenem. V imenu slovaškega predsedstva lahko povem, da se nam zdi, da je skupni imenovalec vseh izzivov, s katerimi se soočamo, ta, kako stimulirati kreativni output z vsemi inštrumenti, ki jih imamo. Razviti moramo to kreativno okolje in se osredotočiti uh, na horizontalni pristop in se zavedati, da je kultura ključen del gospodarstev v državah članicah in v Evropski uniji. Izhajati pa moramo iz eh, te predpostavke, da kultura ni samo ver identitete, ampak da predstavlja tudi pot do večje blaginje. Najlepša hvala za ta zelo dober uvod. Nadaljevali bomo s to razpravo. Predstavnik slovaškega predsedstva pa je omenil avtorske pravice. Naši avtori so zelo pomembni, so neke vrste dragul v naši kroni in zelo dobro je, da se svet prizadeva za varovanje njihovih pravic in da se prizadeva tudi za varovanje kulturne dediščine v Evropski uniji. Vemo, da se v preteklosti nismo v zelosni meri osredotočili na kreativne industrije, niko da je to, kar počnete zdaj izjemno pomeno, najlepša hvala tudi, da ste se odeložili današnjega sestanka. Zdaj pa dajem besedo gospe Martin Rajčevski, generalna direktorica za, um, za, poslova, za izobraževanje in kulturo. Ja, najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čas mi je vedno, da se drugem na tem. Uh, sestanku, na tem zasedanju, gospa Kosta je pokrila ogromno različne vsebin, tako da ne bom ponavljala vsega, vseeno pa bi želela izpostaviti par točk. Kot je povedala že predsedujoča, smo letos pred velikimi premiki. Do veliko sprememb je prišlo na ravni Evropske unije, tudi predsednik Juncker je imel um, nagovor glede stanja uh, v Evropi in povedal je, da so umetniki kronski dragul pravzaprav. To je zelo eh, primeren tudi poetični izraz in vemo, da se kulture nismo dovolj v zadostni meri uporabljali v zadnjih desetih letih. Gospod predsedujoča je to že omenila, ampak mislim, da gre to eh, ponoviti. Mislim, da je zdaj zares prišlo do spremembe v tem politiki na evropski ravni in to je eh, ključno. Če želimo govoriti um, srci evropskih državljanov, a, ni dovolj, da govorimo samo o denarju, o deficitih, ki so sicer izjemno pomembni akte, e, faktori, ampak a, e, zato zares ne živijo a, evropski državljani. To jim ne izbudi nikakršne strasti. Tako da je zelo dobro, da govorimo o kronskih dragulih in tako naprej. Ko sem prevzela to trenutno funkcijo v DGEAK-u, sem upala na večji uspeh in zdaj mislim, da sem najsrečnejša direktorica v komisiji, saj sem zadržena ne samo za program Erasmus Plus, ki je najuspešnejši v Evropski uniji, prav tako se na področju kulture dogaja veliko zadev, veliko sprememb. Še mo, samo še par zadev bi želela omeniti in se navezati na to, kar je bilo rečeno. Povedali ste to sicer že predsedujoče, ampak sama bom to malce parafrazirala. Uh, Um, zelo je zanimivo, kaj se dogaja zdaj. Kul na kulturo ne gledamo več kot na nek izoliran faktor, izoliran od ostalega sveta. Kultura je del vsega. Poročilo gospoda Morgana in gospoda Ele v zvezi s kreativnimi industrijami jasno kaže, da lahko kulturo spravimo z industrijo in uh, ustvarjalnostjo. In to je uh, Eh, ta velika novost na evropski ravni. Sicer ni, ne smemo na kulturo gledati na nekaj ločenega od gospodarstva. Eh, predolgo smo to lečevali in tudi umetniki morajo od nečesar živeti. Ampak eh, tudi ostali, zato da živimo, rabimo umetnost. Tudi sanjati je treba. Uh, ni dovolj, da imamo samo te gospodarske uh, vrednote, ampak potrebujemo tudi nekaj več. In eh, delo, ki ga upravljata vaša poročevalca, je izjemno dobro in še enkrat se obema zahvaljujem. Silvija je omenila celo vrsto različnih ukrepov, ki jih trenutno pripravljamo. Ne bomo se tega ponavljali, danes sem tu zato, da odgovorim na vaše vprašanje. Mislim, da bomo tako pričvarčevali tudi nekaj časa. Uh, Samo nekaj glede svežnja za digitalno agendo. Poleg teh kronskih draguljev je pomembno še nekaj in sicer pravično plačilo za ustvarjalce. Zaenkrat nismo še našli nekega pravičnega in dobrega sistema za to. Ko je bil pripravljen prvi svežen o eh, digitalni Evropi, ni, ni bilo najboljša rešitev to, da smo upoštevali digitalne platforme. In gospod Navračič in tudi jaz smo se borila za to, da bi zagotovili, da te platforme nimamo samo kot uh, Eh, neka mesta za izmenjavo, ampak da imajo dodano vrednost. Vem, da trenutna formulacija morda ni eh, formulacija, ki, si, ki ste si jo želeli vi, ampak v primerjavi s prejšnjo eh, rešitvijo je vseeno velika nadgradnja. Mislim pa, da bi lahko skupaj šli še dlje. Svet glasbe je področje, ki, je, ki so ga digitalne spremembe verjetno najbolj prizadele in tudi zato se je to področje najhitreje spremenilo. Eh, skupaj s pomočjo eh, parlamenta in vašega odbora smo poskušali videti, če bomo lahko nadaljevali s pilotnim projektom glede glasbe. Nažalost nam ni uspelo, ampak mislim, da ne smemo izgubiti upanja in da bi morali nadaljevati s svojim delom. Glasbeni sektor se je namreč spremenil, prilagodil in danes imamo platforme, iz katerih lahko um, prenašamo vsebino legalno in mislim, da je to dober zgled, ki bi ga lahko uporabljali tudi na drugih področjih. Danes pa smo tu vsaj sama, zato da prisluhnem vam, ne bom ponavljal vsega, kar že poznate, zdaj pa sem pač pripravljen odgovoriti na vsa vprašanja in vam prisluhniti. Hvala, hvala za to temeljito predstavitev. Omenili ste zelo pomembne skupne projekte in slovenske javnosti. Zato je zelo pomembno za sodelovanje med gospodarstvom in kulturo. Sedaj pa nekaj o organizaciji našega dela. Imeli bomo dva tematska panela. Veliko članov bo namreč želelo sodelovati v teh razpravah. V prvem panelu bo najprej spregovoril Vansa Lepaš, ustvarjalna Valonija je tudi direktor javne službe za Valonijo in predstavil bo tudi strategijo za kulturne in ustvarjalne sektorje. Na voljo bo imel pet minut. predlagam, da se takoj lotimo dela. Trije člani parlamenta bodo potem tudi spregovorili gospod Patrik Bloš, predsedujoč odbora za kulturne zadeve in izobrazbo, se pravi šolstvo. Potem je z nami tudi Edith Estrela, ki je predsedujoča odbora za kulturo, komunikacije, mladine in šport. Edite prihaja iz Portugalske, z nami pa je tudi poročevalec Luigi Morgano, poročevalec mnenja o usklajeni evropski politiki na področju kulture in ustvarjalnih industrij. Na voljo imate pet minut, sicer vas ne bom prekinjala, pa vseeno to lahko storim, vseeno pa bi vas prosila, da se držite omejenega časovnega roka. Najprej bom dala besedo Vansu Lepažu. Seveda se lahko po tej kratki petminutni predstavitvi tudi oglasite, potem pa bo tej predstavitvi sledil Patrik Ploš. Vanso, izvoli. Allora, gli esperti sono tutti là. Ecco, i due esperti sono là. Prego. Oui, bonjour, bonjour. Uh, merci madame la présidente. Uh... Ja, najlepša hvala. Lepo pozdravljeni vsi. Zdaj sem jaz tisti, ki mora dati pravo noto. Ne? To bo kar težko, ampak bom poskušal. Program Creative Velonia je program, s katerim smo začeli leta 2010, zato da bi um, omogočili lažjo distribucijo kreativnih del v družbi, v uh, gospodarstvu, v Valoniji. No, nekaj je treba vedeti. Ta program je bil presojen uh, oziroma je bil ocenjen kot zgledni program, ne bom eh, omenjal različnih elementov tega programa, to imate tako in tako v dokumentih. Eh, omenjeni so tudi rezultati, v, ki smo dosegli v prvem letu tega programa. No, vseeno pa morate razumeti, da ne gre samo za to, da bi podprli kreativne industrije, so pa kreativne industrije neke vrste zgledi in zgled za druge sektore. Uh, Zato je ta naš program malce edinstven, specifičen. Um, na hitro morda bi, oziroma preskočimo te rezultate, zato da ne bomo izgubili časa, ampak videli ste gotovo, da smo izobrazili ogromno ljudi in uh, okrepili distribucijo proizvodov na trgu, prav tako smo pomagali start-upom, zagonskim podjetjem. Gre torej za program, ki je v prvi vrsti ekonomske narave. Ta program, in to je zelo pomembno izpostaviti v tem odboru, ta odbor je bil ocenjen kot zgleden program strani Evropske komisije, eh, European Creative District, eh, to je nekaj vrste razpis, eh, s katerim je začela Evropska komisija DigiGrowth v okviru programa za konkurenčnost leta 2011. In mislim, da je tudi Evropski parlament odobril eh, sredstva za ta program, ki so bila potem sproščena v trenutnem programskem obdobju. Potem smo na podlagi tudi te ocene lahko pridobili to oznako European Creative District. 44 kandidatur so dobili, dve so bile sprejete, Toskana in pa Valonija, tako da smo si to šteli v veliko čast. Um, s tem programom smo lahko testirali različne pristope, različne pilotne projekte smo izvedli. Prav tako smo delali v mednarodnem kontekstu z Toskano, ampak tudi z drugimi regijami in evropskimi državami v okviru Evropskega zavezništva za kreativne industrije. Nekaj, kar se mi zdi izjemno pomembno, je to, da smo mi ocenili, oziroma smo smatrali, da so evropske kreativne industrije pomembne ne samo za gospodarstvo, ampak vplivajo, imajo sekundarne učinke tudi na druge dele gospodarstva. Kreativne industrije imajo neposredne učinke na druge gospodarske sektorje, na industrijo nasploh, tudi zato, ker te industrije, te industrijski sektori kupujejo vsebino in pa storitve iz kreativnih sektorjev. In na ta način so tudi te industrijski sektori bolj inovativni, ko smo mi začeli s tem, smo naročili tudi študijo um, izbiroja Idea Consult, ki je pokazala, da e, je 11 odstotkov kreativnih storitev, ki jih proizvedemo v Valoniji, da to potem uporabi druga valonska industrija kot nek input. Agri-food, farma, farmacevski sektor in pa, kozmet, in pa sektor kozmetike so največji porabniki te eh, kulturne, kreativne vsebine. On 11 odstotkov, torej morda po en prvi pogled ni veliko, nam se je to zdelo kar znatna številka, eh, je kar nekaj statističnih podatkov, je kar nekaj, kar nekaj statističnih težav zvezni, kako se dokopati do realistične številke, ampak ne bomo se spuščali v podrobnosti. Eh, prav tako pride do pomembnih sekundarnih učinkov, kot rečeno, na a, druge segmente gospodarstva zaradi kreativnih industrij. Pač kreativne industrije proizvedejo znanje in a, sestavijo proizvode, ki jih uporabljajo druga podjetja v drugih sektorjih. Ne da bi od tega kakršnokoli profit imele kreativne industrije. To so ti sekundarni učinki, potem pa imamo tu še posredne uh, uh, učinke. Ti so pa povezani predvsem s tem, da je Valonija postala naprimer bolj atraktivna kot regija. To so torej učinke, ki jih kreativne um, industrije lahko imajo na razvoj celotne regije. Um, pomembne so tudi v smislu nastajanja teh, teh uh, industrijskih grozdov, tehnoloških grozdov, ki so nastali v baloni. To je a, na kratko torej, torej ta projekt. Poskušali smo tudi ugotoviti, kako delati na različnih ravneh, kako zagotoviti boljše povezave med kreativno industrijo in ostalimi segmenti gospodarstva. Pripraviti je treba pravzaprav ta ekosistem. Ne moramo se osredotočiti samo na eno raven sodelovanja. Rezultate Eh, vidite v brošuri, tu imate tudi kratko knjigico. Nažalost nimam več izvodov, bom pa dal tudi um, vsem pač naslov spletne strani, kjer lahko to dobite v PDF-u. Tu imate vse rezultate in vse lekcije, ki smo se jih naučili. Vedno je pametno, da delamo pač na kreativnih kompetencah, in na tem, kako okrepiti povezave med kreativnimi industrijami in, eh, realne, in uh, ostalimi segmenti gospodarstva. Tudi bankirje, konec koncev, uh, moramo ozavestiti v zvezi s tem, kako so kreativne industrije pomenejše. Pa še nekaj glede grozdov, kako lahko kreativne industrije povežemo s tehnološkimi grozdi. Tu smo videli, kako lahko mediji in eh, podjetja, ki delajo na dizajnu, zares skejajo eh, zelo tesne in dobre vezi z um, drugimi segmenti gospodarstva. Dobro, toliko v zvezi s tem. Uh, upam, da mi uspelo spoštovati časovno omejitev. Hvala. E Malo več kot šest minut ste govorili. Najlepša hvala, hvala tudi za to predstavitev. Mm. Sedaj pa bom dala besedo tudi ostalim članom panela, tisti, ki pa bi želeli spregovoriti kasneje, pa se prosim upišite. Nadaljevali bomo z tematskim panelom ena. Besedo bom dala Patriku Blošu, ki je predsedujoči odbora za kulturne zadeve in šolstvo iz Francije. Ja, Gospa predsednica, dragi kolegi in kolegice, gospe in gospodje, vesel sem, da lahko danes eh, predstavim eh, francosko eh, skupščino na tem medparlamentarnem srečanju vseh odborov za kulturo in mi smo pravzaprav že imeli sodelovanje z odborom za kulturo in medije v Bundestagu in zaradi tega tudi vem, kako so take izmenjave pomembne. Hvala lepa, gospa Kosta. E, leta 2005 e, je konvencija UNESCO za zaščito in spodbujanje e, kulturne raznolikosti, e, legitimnosti e, kulturnih politik in e, javnih e, ukrepov e, e je zelo e, pomembna in e, niso eh, dela na področju kulture in eh, kultur, eh, izdelke na področju kulture navadno blago. Treba je pravzaprav zaščititi kulturno ustvarjanje s ustreznimi strategiji. Francija se je vedno zauzemala za tako koncepcijo v okviru Evropske unije in na ta način smo pravzaprav izvajali reforme eh, v odboru eh, na področju medijev in ustvarjali smo tudi reforme eh, avtorskih pravic. Tudi v okviru TTIP-a smo to upoštevali. Dejstvo je, da smo leta v letošnjem letu 7. julija sprejeli tudi ustrezno zakonodajo. Mi želimo pravzaprav tu eh, izpostaviti nekaj ključnih eh, besed na področju kulture. Raznolikost, eh, različnost javnosti, bližina kulture in razvoj kreativnih in ustvarjalnih in kulturnih industrij. Torej, treba je zagotoviti vse to na področju kulture Treba se je eh, boriti super poskuse eh, cenzure ali pa nadzora eh, nad kulturno ponudbo in zaradi tega je treba zagotoviti raznolikost ustvarjalcev in njihovih del. To zagotavlja tudi zakonodaja 7. julija 2016 in treba je seveda upoštevati pravice umetnikov in avtorjev, treba je upoštevati nove digitalne načine širjenja eh, kulturnih eh, dobrin in eh, to smo tudi upoštevali že leta 2015 v ustreznem zakonu, ki se nanaša na vse tiste, ki prenašajo ustrezne predstave in podobno. Potem različnost publike. Treba je se zavedati, da da eh, imamo različne publike v Evropi in na vse te se moramo osredotočiti. Bližina eh, kulturnih centrov, eh, kulturno delovanje v občinah in regijah je nujno potrebno za naše države, zlasti je to potrebno tudi na po drželju. E, potrebno se je osredotočati tudi na odpiranje e, knjižnic, e, medijatek in podobno. Treba je razvijati tudi ustvarjalne in kulturne industrije. Treba je podpreti vse vse vsa podjetja, ki se ukvarjajo s kulturo in v ta namen je pravzaprav tudi Francija vzpostavila določene eh, mehanizme za financiranje, za samofinanciranje, naprimer na področju kinematografije in na področju eh, audiovizualnih umetnosti eh, se spodbuja seveda tudi financiranje zasebnega gledališča, a pesmi, in podobno. In s tem smo dosegli dejansko neverjetne uspehe. E, treba je promovirati umetniške in kulturne sektorje in na ta način e, tudi spodbujemo gibanje, dinamiko, e, ustvarjamo povezave, ustvarjamo tudi zanimanje, odpiranje tu gre za zelo velike eh, ambicije in prepričan sem, da vse te ambicije povezujejo nas vse tukaj. In eh, za eh, konec eh, želim eh, tudi pozvati k ustvarjanju Evropskega zavezništva za kulturo in umetnosti. Na ta način eh, mora eh, priti kultura v eh, središče Evropskega projekta. Hvala lepa. Hvala da so se tudi držali časovne omejitve in čestitati vam moram za nov zakon, ki ste ga sprejeli in ki je tudi zelo pomemben za ustvarjalno industrijo. Edite Estrela, dobrodošla. Edite je predsedujoča odbora za kulturo, komunikacije, mladino in šport na portugalskem dragi prijatelji, nekdani kolegi, dovolite mi, da že na začetku povem, da z velikim veseljem prihajam nazaj v ta parlament, kjer sem preživela deset čudovitih dni. Sedaj lahko sem pridem kot predstavnica Portugalske. Portugalska je zgledna država glede naložb v kulturno industrijo lagamo v inovacije, znanost in kulturo. To je bila strateška poteza, ki je tudi prispevala k temu, da imamo več izvozov in da smo tudi bolj mednarodno konkurenčni. Na portugalskem pa je kulturno ustvarjalna industrija tretja med vsemi gospodarskimi panogami, ki prispeva k rasti našega BDP-ja. Kultura ustvarja proizvode, blago in potrošniki na nje gledajo kot potrošniško blago. Iščemo raznolikost, nekaj novega, nekaj enkratnega. Pred nekaj leti so ceneni azijski proizvodi poplavili naše trge, industrije, oblačil in obutev so propadle, kajti niso mogle konkurirati z nizko in poceni delovno silo na drugih predeljih sveta. Zato smo se osredotočili na dizajn, na visokokakovostne proizvode. na področju oblačil, obutve, pa tudi na ostalih področjih smo ustvarili konkurenčno tržno nišo, prodajamo druge najdražje čevlje na svetu. In naše dizajni so cenjeni tudi v Hollywoodu, pa tudi drugod. Moram tudi povedati, da smo priča tudi izjemni arhitekturi in tudi naši arhitekti so prijeli najbolj priznane nagrade po celotnem svetu, prijeli so tudi Nobelovo nagrado na področju arhitekture. Ustvarjalna in kulturna industrija ustvarja nova delovna mesta, kar pa tudi pomeni, da ima vse to tudi pozitiven učinek na ostale gospodarske panoge. Priča smo novi paradigmi. Kultura je tesno povezana z znanjem. Znanje je kultura. Kultura je znanje. Vse skupaj pa predstavlja tudi demokracijo. Ljudje so sedaj začeli ceniti kulturi. Guggenheim muzej je na tem področju v ospredju. Z njim smo namreč lahko tudi ustvarili novo dodano vrednost. Kultura je za nas naložba in ne pomeni izdatke. Kljub varčevanju pa smo se na portugalskem želeli osredotočiti na ustavne pravice. Gre za demokratično uporabo in dostop do kulture, dostop do muzejev, spomenika na določene dneve, so recimo vstopnice cenejše ali pa je vstop v muzeje brezplačen. Imamo tudi določene ugodnosti za mladino in upokojence. Poleg tega pa smo sprejeli še nove ukrepe. Ministrstvo za kulturo ima sedaj tudi v svoji pristojnosti medije, upravlja s položajem umetnikov in ostalih v svobodnem poklicu. Poleg tega smo tudi razširili digitalno televizijo, imamo več kanalov, to pa tudi pomeni, da so naši ljudje lahko v stiku z različnimi kulturami. To pa še ni vse. Delo dajavci dajajo delavcem tudi dostop do nove literature. In če seveda zapravijo denar za literaturo oziroma za določene televizijske programe, imajo tudi določene davčne olajšave. Treba pa tudi povedati, da je naša vlada povečala proračun za kulturno in ustvarjalno gospodarstvo, kar je pa popolnoma logično in se tu tudi odraža cilje strategije 2020 o vključujoči rasti. Pa še nekaj priporočil. Evropska unija mora spodbujati kulturo kulturne in ustvarjalne sektorje v Evropski uniji. Našo kulturno dediščino moramo ohraniti, enako velja tudi za našo jezikovno dediščino, ki jo je treba spodbujati. Poleg kulturne raznolikosti pa moramo upoštevati tudi to, da so ti sektori popolnoma drugačni, da se morajo sedaj prilagajati digitalnemu obdobju. Najlepša hvala. Hvala Edite za to predstavitev, hvala, da si nam orisala vse cilje, s katerimi se soočate na portugalskem. Dobro je tudi, da sedaj podarjate tudi zaposljivost in inovacije v zvezi s kulturo. Luigi Morgano je naslednji govornik, je pa tudi poročevalec mnenja usklajene evropske politike za kulturne in ustvarjalne industrije. Najlepša hvala za besedo. Res v petih minutah vam ne morem predstaviti celotnega poročila o tej zelo pomembni evropski politiki, zato se bom omejil samo na bistveno nekaj o samih podatkih, ki sem jih pridobil za oblikovanje tega poročila. Čisto na začetku smo morali določiti samo operativnost projekta in tudi dostop do finančnih sredstev, tako da smo se lahko potem tudi osredotočili na vse probleme kaj je politični cilj tega predloga. Pri tem moram seveda povedati, da smo sodelovali tudi z odborom za industrijske zadeve. Vse se je začelo že v letu 2010 in v tistem času smo tudi spoznali, da se moramo osredotočiti na kakovost Komisijo smo tudi prosili, da oblikuje dolgoročni načrt za kulturno in ustvarjalno industrijo, tako da bo vse koristilo celotni Evropski uniji. Danes je to osrednji del v Evropski uniji. Kulturno in ustvarjalno gospodarstvo je nekaj, kar se počasi vendar odločno premika v spredje in prehiteva ostale gospodarske panoge, ki so bile veliko bolj pomembne v preteklosti. Kulturne in ustvarjalne industrije so inštrumenti za spodbujanje in ohranjanje evropske kulturne in jezikovne identitete. Z njimi posredujemo znanje o kulturi, novim generacijam, pa tudi preostalemu svetu. Kulturni in ustvarjalni sektor je zelo pomemben za naše gospodarstvo, predstavlja pa tudi katalizator za gospodarsko rast v Evropski uniji. Spodbuja tudi inovacije v ostalih sektorjih, kulturne industrije so zelo pomembne za povezavo naših držav s tretjimi državami. Tudi na to ne smemo pozabiti, kajti mehka moč Evropske unije je zelo pomembna. Zlasti, če si pogledamo odličnost, obrtništvo, kulturo, ustvarjalnost, vse te gospodarske panoge predstavljajo zelo pomembno mehko moč Evropske unije. s kulturnim in ustvarjalnim sektorjem smo se tudi odločno zoprstavili gospodarski krizi. Ti sektori so pomagali mladini pri iskanju novih delovnih mest. Presposobnost mladih je eden izmed velikih izzivov, s katerim se sedaj soočamo v Evropski uniji. Treba je ustvariti visoko kakovostna delovna mesta za mlade, ustvarjalna in kulturna industrija je bila zelo pomembna na tem področju. Z njo smo ustvarili 7,5 delovnih mest. Poleg tega pa je ta industrija ustvarjala tudi prihodke v soti milijard evrov v zadnjih letih. Ne smemo pa pozabiti tudi na to, da moramo spodbujati oba sektorja v prihodnosti, zlasti v povezavi z gospodarsko rastjo in naložbami. To je zelo pomembno ne samo za našo industrijo, ampak tudi za digitalno industrijo in turizem. Nadalje pa moram vam tudi sporočiti, da večina mladih med 19 in 24 letom dela v drugih industrijah. To je tudi zelo pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati v naših razmislekih. avtomobilska, kemijska in bančna industrija, vse te gospodarske panoge so sestavljene iz MSP-jev, mikropodjetij, ki predstavljajo tudi hrbtenico evropskega gospodarstva. Priča smo ustvarjanju novih grozdov in novih mrež. 90 odstotkov vse delovne sile v kulturni in ustvarjalni industriji predstavlja mikropodjetja. In ta mikropodjetja so nam pomagala v našem boju proti gospodarski krizi. V iskanju izhoda iz gospodarske krize smo podarjali tudi usposabljanje in izobraževanje. Sedaj vključujemo različne parametre, tako da bomo tudi lažje si razlagali vse podatke, ki jih imamo na voljo, kajti nočemo se osredotočiti samo na glavno kulturno in ustvarjalno industrijo. Ne smemo pozabiti še na ostale gospodarske panoge, na knjižnice, na dogodke in ostale prireditve. Bomo seveda povdarjali kulturno in ustvarjalno industrijo, ne bomo pa pozabili še na intelektualno lasnino, na avtorske pravice, pa tudi na politike za spodbujanje konkurenčnosti, spretnosti in vešči, ne samo v zvezi s tem sektorjem, ampak tudi v zvezi z ostalimi sektorji. Najlepša hvala. Morala sem vas prekiniti, vem, da ste se zelo potrudili in ste povzeli glavne točke vašega poročila. Sedaj bom dala besedo članom nacionalnih parlamentov, potem pa evropskim poslancem. Izabela. Er eh, Hvala za besedo. Hvala tudi za vse predstavitve, ki smo jih slišali. Ustvarjalnost mora temeljiti tudi na ostalih verjih, ne samo na politiki. Moramo delovati zunaj okvirov in zato moramo tudi ustvariti pogoje, da bodo lahko mreže nastale zunaj že ustaljenih okvirov na področju glasbe. Lahko povem, da smo imeli projekt, ki smo ga financirali, kljub temu, da je bil bolj alternativne narave. Poleg tega imamo še številne primere računalniških igrc, kjer pa smo bili priča tudi temu, da grejo finančna sredstva v ostale gospodarske panoge. Se pravi, včasih je težko najti finančna sredstva za kulturno in ustvarjalno industrijo zlasti na čezmejni ravni. Imam vprašanje za vas, kako boste poskrbeli za to, da bomo imeli zakonodajo, ki bo ščitila tudi MSP-je, ki so zelo inovativni.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 veseljem sem danes v Evropskem parlamentu. Res sem vesel, da lahko spregovoril s vami. Bi pa želel izpostaviti sledeče. Pomembno je, da se osredotočamo na res širok nabor ustvarjalnosti, pa vseeno treba podariti vlogo muzejev, treba je ukrepiti in spodbujati uh, dostopnost do muzejev. Mi smo se omejili na inovacije in ustvarjalnost, to je vse seveda prispevalo k gospodarski rasti v naših mestih. Obstajajo pa tudi druga področja, na katera se moramo uh, osredotočiti. Tukaj ne govorim samo o arheoloških mestih, ampak tudi o spomenikih, ki so sedaj zapuščeni in zanemarjeni. Treba je vse to prenovirati, treba je renovirati različne sektorje in angažirati prebivalstvo ter industrijo, tako da bomo poskrbeli za to, da bodo ta opuščena območja postala ustvarjalna območja z novimi priložnostmi za mladino. To je poziv za vas. Pred nekaj tedni je naš italijanski senat skoraj soglasno sprijel poseben zakon, s katerim bi lahko uporabili ustrezna orodja za merjenje valovne dolžine, ki se uporablja pri določenih televizijah. Seveda vse smo si bolj podrobno pogledali, sodelovali smo z filmskimi direktorji in pogledali smo si filme, ki jih lahko sedaj gledamo na naših televizijah. Je pa res, da ni dovolj prostora na televizijih zaradi komercialnih oglasov. Kakorkoli sedaj smo sprostili določenih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 Gospodarska kriza nas je vse prizadela, ampak vseeno smo se v času gospodarske krize potrudili in smo se osredotočili na ustvarjalnost. Živimo v času, ko spodbujamo multikulturno politiko in znotraj te politike potrebujemo tudi kulturne, izobraževalne, in turistične ustanove na regionalni in lokalni ravni. Potrebujemo tudi angažma državljanov, treba je spodbujati sodelovanje in udeležbo bolj družbeno renljivih skupin v teh dejavnostih. Moram pa tudi povedati, da je to težko doseči. Ogromno mladih je sprejelo pobude, sedaj pa ne najdejo finančnih sredstev za to, da bi te pobude tudi dejansko uresničili. Čaka nas tudi ogromno dela na področju glasbe in teatra, gledališča in treba tudi povedati, da s temi pobudami lahko tudi renoviramo stara skladišča, stare stavbe, ki so sedaj zapuščene. Mislim, da potrebujemo nov zakon za kulturno in ustvarjalno industrijo. Treba je pomagati novim ustvarjalcem, zlasti mladim. Evropska unija jim mora pomagati. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za izmenjavo izkušenj, kulturnih izkušenj, kajti živimo v medkulturnih mi skupnosti in v tej skupnosti si moramo izmenjati kulturne in ustvarjalne ideje. Države članice, kako tudi Evropski parlament, pa tudi nacionalni parlamenti, pa tudi regionalni parlamenti morajo sodelovati v vseh teh pobudah. Evropska komisija svojo generalno direkcijo za kulturo mora dati ponoven zakon vsem kulturnim dejavnostim, poleg tega pa mora zagotoviti tudi vsa potrebna finančna sredstva. Eh, Ta posev eh, si lahko zapišemo mnogi med nami, sedaj pa gospod Bart Karun iz Belgije za zelene, prosim. I'm sorry. Dank u wel. Het is um, ook uh, bij ons in Vlaanderen in het uh, Vlaams parlement. Uh, uh, V flamskem parlamentu je tema investicij v kulturne inovacije zelo pomembna. Investicije uh, v kulturo kulturno raznolikost. Seveda je treba vključiti eh, dobičkonosni in nedobičkonosni sektor. Eh, mnogi se zauzemajo za to, da se investira v ustvarjalno industrijo in kulturo. Ne smemo pa pozabiti, da eh, mora vse to temeljiti na umetnosti. To je sektor, ki dostikrat ne prinaša dobička. Eh, vse to pa kljub samo prinaša neko dodano vrednost za gospodarstvo in za družbo in zaradi tega se zauzemam za to, da na kulturo in umetnost ne smemo gledati kot eh, podsektor gospodarstva, temveč eh, kot na samostojen eh, sektor. Eh, Flamci in nosozemci bodo predstavljeni na frankfurtskem eh, knjižnem sejmu kot gostje. Od tega bodo imeli seveda določeno korist naši avtori, naši prevajalci in to je seveda zelo zanimivo tudi za gospodarstvo. In flamska vlada ustvarja tudi pogoje za podpiranje umetniške eh, dejavnosti. Za zaključek želim povedati, da se moramo zauzemati za ustvarjalno industrijo, pa tudi za umetnost in umetnike. Eh, mi moramo vedeti, da umetniki in ustvarjalci predstavljajo tiste, ki kažejo pot v prihodnost. Posem se strinjamo s tem, pravi gospa predsedujuča, Eh, torej, eh, tu gre samo za del celotne slike. Treba je upoštevati seveda tudi ekonomske in kulturne eh, dejavnike in nobeni dejavniki niso no, podrejeni drugim. No, sedaj bodo dobili besedo predstavniki Evropskega parlamenta. Pozneje v drugem omizju bomo imeli še vedno možnost za razpravo. Gospod Kamer Evert dobi besedo. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za predavanja, ki sem jih to sedaj slišala. Imam vprašanje za kolege z nacionalnih parlamentov. Mi vsi dobro poznamo eh, program ustvarjalne Evrope, saj upam. Vemo pa, eh, kakšne omejene možnosti imamo eh, pri tem programu. Tu ni toliko denarja, da bi lahko s tem eh, obsežno spodbujali, finančno spodbujali ustvarjalno industrijo in eh, umetnost. Odbor za kulturo Evropskega parlamenta je pri tem, pritiskal eh, na eh, vse tiste, ki pripravljajo proračun in eh, za novo obdobje smo zagotovili dodatna sredstva za projekte, nova sredstva za spodbujanje projektov na področju ustvarjalnih in kulturnih industrij. Potem me zanima, kako bodo uh, države članice porabljale denar, naprimer iz strukturnih skladov, za katere so pristojne, ali bodo države članice dejansko izkoristile te dodatne možnosti. To bi lahko bilo dobro sredstvo za izpostavljanje socialnih vidikov, naprimer boj proti brezposelnosti ali pa spodbujanje ustvarjalnih in kulturnih industrij. Uh, Eh, vse to lahko povežemo eh, in eh, vse to lahko financiramo z denarjem iz strukturnih skladov. Ne vem, ali to države članice to dejansko izkoriščajo. Morda komisija lahko tudi nekaj pove o tem. Dobro. Helge Trupet, Eh, podpredsednici odbora za kulturo bi dala besedo. Eh, rada bi se povrnila na govor predsednika Junkarja o stanju Unije. Eh, v Evropske unije želimo imeti skupni digitalni trg in seveda potrebujemo pravično plačilo za umetnike, v tem spletnem okolju. In vi ste se dotaknili vprašanja, kako to storiti. Mi nujno potrebujemo neko definicijo. kako naj eh, pravzaprav eh, ustrezno delujejo eh, platforme, Eh, če so eh, platforme neutralni ponudniki dostopa, potem niso odgovorne, nimajo jamstva. Eh, Dosti krat te platforme niso neutralne, temveč organizirajo vsebine. Treba je seveda razlikovati med neutralnimi platformami in tistimi, ki ponujajo vsebino, organizirajo vsebino in to moramo natančno definirati. Ali je kdo že delal na tem eh, v nacionalnih eh, parlamentih? Ali ima kdo kakšne predstave glede tega? To bi nam bilo lahko v veliko pomoč. Hvala lepa. To je zelo občutljiva tema. Dobro, da ste to omenili. Čuli Word in potem pa prehajamo na drugo omizje, razen če želi kdo tu spredaj za mizo nekaj povedati. Ja, jaz bom zelo kratka. Odgovorila bom na vprašanje, kako lahko podpiramo MSP-je, posamezne eh, umetnike. mreže in organizacija v državah članicah so najboljši pristop na severozahodu Anglije. V moji regiji imamo zelo dobre organizacije za razvoj umetnosti. Tu se povezujejo digitalni umetniki, novi umetniki, e, organizirajo različne delavnice, pripravljajo skupne ponudbe zato da umetniki ne bi izgubljali toliko časa za izpolnjevanje obrazcev in na ta način eh, postanejo ljudje samozavestni, dobijo glas v javnosti in eh, to je seveda eh, veliki ziv. Dosti krat se namreč umetniki soočajo z neko izolacijo. Te mreže lahko delujejo na različnih področjih. Še nekaj. Umetniki in umetniki organizacije umetnikov so lahko zelo uspešne, če se lotevajo eh, naprimer eh, zadrug, eh, socialnih podjetij. To so novi modeli, ki so za nje zelo primerni. Potem pa mi imamo tudi programe. Umetniki imajo ta, to potrebo po umetniškem ustvarjanju in mi lahko z majhnimi simbolnimi dejanji eh, pomagamo, eh, naprimer v naših eh, mestih smo imeli stare industrijske stavbe, ki smo jih dali na voljo umetnikom. Naprimer, dobro bi bilo tudi za krožno gospodarstvo, če bi lahko umetniki uporabljali prazne stavbe. hvala lepa. In sedaj pa prehajamo k drugemu omizju. Drugi krok torej. Bogdan Venta je eh, poročevalec za evropski film v digitalni dobi. Eh, s tem se ukvarja tudi komisija. On bo začel, potem pa sledi Heidi Purga iz Estonije eh, in Florin Aleksandro Alekse iz Romunije in gospa eh, Herlind Gundelach iz Nemčije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot član tega odbora sem bil poročevalec za Eh, film v digitalni dobi in nekatere opombe, ki smo jih slišali od predstavnikov nacionalnih parlamentov, so eh, zanimivi in to bom seveda tudi upošteval, to zelo cenim. Kot poročevalec v senci za ustvarjalno industrijo lahko rečem, da je politika vsega, Eh, do sedaj zanemarjala pomen eh, ustvarjalnega sektorja. Eh, ustvarjalnost je gonilna sila v tem sektorju, to je obnovljivi vir energije, ki ga zanemarjajo v nekaterih državah članicah. Mi potrebujemo kulturo, potrebujemo to bogatstvo evropskih kultur. To je skupna dobrina, ki jo moramo zaščititi. V 90-ih letih je Evropska unija Eh, videla eh, veliko rast eh, pri ustvarjalnih podjetjih. Ustvarjalo se je veliko novih delovnih mest. To ima seveda tudi opravka z našo raznolikostjo. Ustvarjalni sektor pomaga tudi pri razvoju eh, tehnologij, eh, naprimer IT eh, tehnologij. To je zelo pomembno za Evropo. Mi spodbujamo ustvarjalnost eh, in na ta način seveda eh, podpiramo ustvarjalna podjetja na vseh ravneh. Treba imeti partnerstva, eh, zato pa potrebujemo stalna posvetovanja s pripadniki tega sektorja. To moramo opravljati redno, treba je spremljati dogajanja v tem sektorju, treba je eh, odstranjevati ovire za mobilnost in treba je zagotoviti eh, razvoj ustvarjalnih industrij na vseh ravneh. Evropska unija mora dati podporo kreativnemu ustvarjalnemu sektorju, eh, da bo vse to prineslo določene spremembe v Evropi. Naprimer, potrebno je uvajati vsega, ustrezno obdavčitev. Eh, zato, da bo mogoče pozneje eh, tudi eh, financirati določene pobude. Člani tega sektorja imajo lahko vlogo katalizatorja. E, torej, potrebujemo torej prilagojen e, davčni sistem. Naslednja stvar je digitalna revolucija. Gospod Morgan je to tudi omenil. E, tu je zelo veliko e, upanja, vendar tu prihaja tudi do interferenc e, s kulturno sceno. E, tu imamo različne e, oblike distribucije, naprimer zašita avtorskih pravic ni več e, samoumevna za. E, javnost. E, mi potrebujemo ustrezno e, umetnostno um, e, vzgojo na visoki ravni, zato da sprožimo ustvarjalnost. Velika podjetja dosti krat prodajo kulturo ob diskontnih cenah eh, in to so izzivi, s katerimi se mora Evropska unija ukvarjati v sodelovanju z državami članicami, ker pač na tem področju nima pristojnosti. Hvala lepa, gospod eh, eh, Bogdan Venta. Vemo, da moraš malo oditi. Hvala lepa, da si sedaj spregovoril. Sedaj pa dobi besedo Heidi Purge iz Estonije, članica tamkajšnjega odbora za kulturo v parlamentu. Microphone, microphone, please. Sorry. <laughs> Here. Good afternoon from Estonia. My name is Heidi Burga and I represent the culture. Eh, dober dan, predstavljam odbor za uh, kulturo v estonskem parlamentu. Sem uh, Eh, članica reformistične stranke. Eh, torej ne predstavim eh, situacijo ustvarjalnih industrij v Estoniji. Estonija je po letu 2004 intenzivno razvijala ustvarjalno industrijo. Mi smo naredili pregled nad industrijo in videli smo, da je teh podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjalnostjo, Eh, če dalje več. Financiranja pa je dosti krat malo. Eh, tu gre za eh, razvoj mišljenja, dizajna in danes so kakovostni proizvodi in proizvodi dostopna infrastruktura postali standard. To je nekaj eh, normalnega v urbanem eh, okolju. Eh, današnji potrošnik je bolj samozavesten, zahteven kot kdajkoli prej. In kako sedaj Estonija vsega? Eh, skrbi za ustvarjalno industrijo. Eh, razvoj ustvarjalne industrije temelji na treh eh, stebrih. Ozaveščanje, usposabljanje, pomoč novim podjetjem, inkubacijsko obdobje, potem pa sektorski razvoj in podpora pomoč pri izvozu. Estonija Eh, z vidika podjetništva podpira tudi ustvarjalno industrijo. Eh, učinek ustvarjalne industrije na druge ekonomske sektorje je ključnega pomena, saj eh, se s tem povečuje tudi konkurenčnost celotne države. Tu gre za vsebine, to je povezano z intelektualno lastnino, z intelektualno autorskimi eh, eh, eh, pravicami. Mi imamo tu program Organic Estonia, to je nekaj, kar povezuje ustvarjalnost s kmetijstvom, dodaja se neka vrednost proizvodom, ki se potem izvažajo. Od tega ima korist eh, celotna država, zlasti pa določene regije. Mi ne smemo eh, podcenjevati spodbujanje lokalne eh, kulture in regionalnega pomena le te. Uspešne regije privabljajo tudi ljudi, turistični sektor lahko bolje izkoristi potencijal kulturne dediščine za svojo rast. Filmski festival v Talinu črne noči, eh, film, eh, glasbeni dnevi eh, so zelo uspešni in če dalje več zasebnih investitorjev se vključuje in s tem se seveda zmanjšuje obremenitev javnih finančnih sredstev. Ti dogodki sami oblikujejo tudi audiovizualni in glasbeni sektor v Estoniji kot celoto. Izzivi v Estoniji eh, pa so naslednji. Eh, tehnološki sektor eh, že piše zgodbo o uspehu, vendar to ni dovolj. Razvoj ustvarjalnosti ne sledi logiki zagonskih podjetij. Tu je potrebno sistematično razvijati eh, talente eh, od samega začetka in treba je eh, začeti z malim, da bodo vsi potem imeli koristi od tek. Treba je razvijati ustvarjalno industrijo, tako da bodo eh, podjetja na tem področju uspešna tudi v tržnih pogojih. Eh, to pomeni, da moramo imeti tudi instrumente za razvoj ustvarjalnih industrij. Treba je zagotavljati eh, širitev ustvarjalne miselnosti. Ko zastavljamo vse te cilje, ne smemo pozabiti drugih sektorjev. E, naj izpostavim seveda tudi pomen izobraževanja. Splošno in e, specializirano e, izobraževanje nam daje nove koncepte in e, potrebno je biti pripravljen, da e, oblikujemo tudi otroke e, v tem smislu. E, zagotavljati je treba interakcijo med različnimi sektori, naprimer inženirski arhi, e, sektor, arhitektura, zdravstvo in tako naprej. Eh, ustvarjalna industrija je eh, zelo raznolik sektor in predstavlja eh, tudi nek input za konkurenčno ekonomijo. Ljudje ne iščejo več izdelkov, temveč hočejo določene znamke, ki prenašajo zgodbe, emocije, želijo izdelek, ki eh, predstavlja njihovo osebno filozofijo, status eh, potrošnja, eh, ne zahteva več samo kritja osnovnih potreb, temveč več. Treba je torej okrepiti sodelovanje z državo in država mora verjeti in investirati v ta sektor. Eh, seveda se čuti eh, tudi učinek ekonomske krize na področju ustvarjalne industrije v eh, Estoniji, vendar da se razvijati sodelovanje z zasebnim sektorjem sponzorstva. Potrebno je trženje za proizvode in vse to je samo vrh ledene gore, ki je pred nami. Hvala lepa. And now, uh, Mr. Florin Alexander. Hvala lepa. Gospod Floren Aleksandro Alekse iz Romunije. Eh, član odbora za kulturo, umetnost in eh, medije. Eh, hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci iz Evropskega in nacionalnih parlamentov, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da govorim o medinstitucionalnem konsensu pri uspešnih eh, eh, eh, projektih. Tu gre za festival Žorž Enesko, ki je največji skladatelj Romunije. Delal je in šolal se je v Romuniji, v Franciji, v Avstriji. Bil je skladatelj, pa tudi velik violinist in pianist. on je po absolutnem uh, meril in ocenjeval vse ostalo. Bil je velik glasbenik, ki je pravzaprav uh, močno vplival na moje življenje. Eh, še od leta 1958 se pravzaprav organizira ta festival, sedaj na dve leti, to je eden izmed največjih v Evropi tu v letu 2015 je festival trajal 20 eh, dni in eh, tu je bilo organiziranih 58 eh, koncertov, prodanih je zelo veliko vstopnic in vstopnic. Eh, eh, ob tem smo imeli še ustvarjalno Bukarešto. Eh, tu smo imeli zelo znane violiniste Ansofi Mutter, David Garrett in drugi. Zubin Meta je bil in drugi znani dirigenti, potem Berlinska filharmonija, Amsterdamski koncertkebal je bil in podobno. Mi seveda ne moremo tega izvajati brez eh, finančne in institucionalne podpore. E, imamo zakon o organizaciji eh, takih festivalov. Eh, sam predsednik države je pokrovitelj tega festivala, vendar največ denarja prihaja iz Ministrstva za kulturo. Organizacija tega festivala je naloga članov različnih ministrstv Eh, ko se je festival širil, smo ugotovili, da s tako organizacijo ne dosegamo najboljših eh, rezultatov. Sedaj imamo koprodikcijo eh, televizije in radija in tu sodelujejo tudi profesionalne javne institucije, ki se ukvarjajo z organizacijo kulturnih dogodkov. Tudi županov urad eh, je vključen v organizacijo. Na ta način eh, pravzaprav eh, zelo dobro organiziramo stvari. Vsak počne tisto, kar počne najbolje. Vlada zagotavlja finančna sredstva, artkup art išče umetnike, druga organizacija skrbi za pogodbe in tako naprej. Ta festival je zelo pomemben za Bukareščo in tudi za podobo države v celoti. Uh, in vsi profitirajo od organizacije tega eh, festivala. Drugi eh, dogodki, eh, glasbeni in podobno, tečejo usporedno. Ta festival je pravi vzor za velike kulturne projekte. Rezultati so lahko neverjetni. Hvala lepa. Sedaj prehajamo k naslednji eh, govornici, Herlind Gundelach eh, iz eh, Bundestaga v Nemčiji. Hvala lepa tudi jaz se zahvaljujem za to razpravo. Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird in Deutschland. Eh, kulturna in uh, ustvarjalna industrija je centralno področje v Nemčiji za rast eh, inovacije in zaposlovanje. V tem trenutku pa se ta sektor spreminja, uporaba digitalne tehnologije se širi, gospodarska kriza je zapustila sledove in tudi pravni okvir se je v teku Eh, internacionalizacije in evropeizacije spremenil. Zaradi teh sprememb so se pojavili na eh, eh, tem sektorju novi akteri in tu na tem sektorju delujejo tako velika kot mala podjetja. S tem se seveda ustvarjajo nove možnosti, pa tudi nova odgovornost za politiko in civilno družbo. Leta 2007 je zvezdna vlada sprožila pobudo za ustvarjalno in kulturno industrijo. Eh, tu naj bi oblikovali eh, perspektive za prihodnost, obstaja kompetenčni centr za kulturno in kreativno industrijo eh, na ravni zvezdne dežele. Potrebno je sodelovanje med ustvarjalno industrijo in drugimi panogami in treba je zagotavljati mreženje. Eh, pogovori z akteri, eh, letno spremljanje panoge, eh, gospodarski dialog za boj proti spletni pirateriji in tudi nagrade, ki jih podeljujemo, so ustrezni ukrepe, ki jih sprejemamo. Sedaj imamo novega nosilca za vsega, Eh, ta kompetenčni centr in eh, sedaj imamo pač ta centr v Berlinu. Ta naj daje impulze za nove teme, ukvarja se z znanstveno analizo, komunikacijo, prireditvam in tako naprej. Eh, preučuje inovacije, rast, impulze. Eh, izvoze, delo na področju kulture in tako naprej. Načrtovan je eh, tudi ustrezen eh, management, eh, skauti in podobno. Tudi podelitve nagrad se bodo nadaljevale. Kultura je eh, v pristojnosti zvezdnih dežel v Nemčiji in zaradi tega tudi zvezdne dežele močno spodbujajo ustvarjalno in kulturno gospodarstvo. Eh, Posod se ponujajo štipendije eh, in nepovratna sredstva in podobno. Sedaj imamo tudi neko spletno strukturo. Hamburg je tu zelo uspešen. Eh, torej, Hamburg ima največji promet eh, pri, eh, na, v sektorju ustvarjalne in, industrije. Leta 2010 je bila ustanovljena Hamburška družba za kreativno industrijo. Ponujajo storitve za vse ustvarjalnice v Hamburgu. Ta družba Eh, preučuje eh, podatkovne baze o nepremičninah, eh, o ustvarjavcih, ima svetovalni program za pomoč pri ustanavljanju podjetij, nudi pravno svetovanje, ima tudi ustrezno izobraževalno ponudbo za študente, ima pripravo eh, tudi za vstop na trg dela. Se pravi, pokriva vse. Ta ponudba je dobra in ustrezna. Na začetku je Hamburški senat eh, družbo eh, ustanovil na določen čas, sedaj pa so sklenili, da bodo spodbujali eh, to družbo na nedoločen čas. To je zgledno za eh, ta kulturni sektor. Eh, spodbujanje sektorskega eh, medsektorskega sodelovanja pa je tudi nekaj, kar moramo več eh, financirati. Eh, bančni sektor dosti krat nima znanja, nima poslovnih modelov, da bi analiziral eh, ustvarjalno in kulturno industrijo. Zaradi raznolikosti tega sektorja je tudi težko pravzaprav identificirati ustrezne kriterije in zaradi tega tudi prihaja do različnih eh, subvencij in podpor za različne eh, kulturne eh, sektorje. Treba je izboljšati pomoč samostojnim umetnikom. Hvala lepa. Ja, najlepša hvala, to je bilo izredno zanimivo. slišali smo tudi tale izjemno zanimiv komentar na koncu glede eh, financiranja in nadaljnega delovanja kreativnih industrij. Dobro, najlepša hvala. Eh, slišali smo torej predstavnike dveh panelov. Zdaj pa me zanima, če bi želel predsedstvo ali pa predstavniki generalne, eh, generalne direkcije za kulturo se odzvati na komentarje, ki smo jih slišali s vaško predsedstvom. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Res bi se želil na kratko odzvati na to, kar smo slišali eh, strani zadnje govornice, gospe uh, Gundela. Zanimalo je, če države članice strukturne sklade uporabljamo za podporo kreativnim industrijam. Ja, Slovaška je ena izmed teh eh, držav, mi uporabljamo uh, Eh, strukturne sklade, imamo tudi regionalne integrirane programe za to. Imamo poseben centr za podporo tem in industrijam. Želimo tam vzpostaviti zlasti večje projekte. Drugo področje, ki ga želimo niti, pa je decentralizirano financiranje. In v sklopu tega projekta želimo predvsem podpreti manjše projekte, eh, mikropodjetja in tako naprej tako da ja, poskušamo uporabiti strukturne sklade za podporo tej a, industriji. A, slišali pa smo še eno vprašanje. In sicer uh, o avtorskih pravicah in pravicah intelektualne lasline. To mora biti zares srpenica našega pristopa. Na ta način bomo edino uspeli izkoristiti gospodarski potencial, ki ga kreativna industrija predstavlja. Brnska konvencija je tista, ki postavlja neke vrste pravni okvir. Um, to je neka temeljna listina, kar zadeva avtorske pravice. Ampak res pa je, da se je situacija v digitalni eri zdaj spremenila. Vprašanje je, kako efektivno izvajati avtorske pravice. To je izziv. Trenutna situacija nam že vodi v monopole, ker ni uh, Eh, dobro za avtorje. To je za njih pravzaprav breme, tudi neke koriste od tega nimajo, ne gospodarsko gledano, tudi ne v drugih ozirih. Dobili smo številne predloge zakonodaje, številne strani Evropske komisije, glede tega eh, so dobri, ampak še kar nekaj časa se bomo morali pogajati za to, da bomo dobili dobro besedilo. V končni fazi pa mora rezultat biti tak, da bomo lahko zavarovali pravice na intelektualne lastnine avtorja. Najlepša hvala, komisija. Ja, hvala. Želel bi pokomentirati kulturno in kreativno industrijo to temo. Kar a, nekaj zadev ste pokomentirali, razprava je bila zelo bogata, najlepša hvala za uh, vse te prispevke. Ja, več sredstva je vedno najpreprostejša rešitev, ampak če, finan, če vprašate finančne ministre, ministre, temu ni tako. Um, financiranje imamo do 2020, kakšnega pač imamo in zdaj moramo preučiti, kaj storiti sredstva, ki jih imamo. Želel bi omeniti samo par zadev, ki jih pripravljamo, pripravljamo mi. To je ena izmed tem, ki smo jih eh, obravnavali danes, kakšna vrednost dobite za svoj denar. To je prej ali slej vprašanje, ki ga Eh, moramo nasloviti. In mi pa zaenkrat eh, izpopolnjujemo ta pristop na podlagi dokazov. Eh, dobili bomo statistične podatke strani Eurostata, ki, ki bodo bolj sredotočeni na kulturno in kreativno industrijo. Do zdaj tega sektora niso obravnavali in morda bomo na podlagi teh podatkov dobili tudi več res, ampak v prihodnosti, ne, ne, ne danes, ne zdaj. Uh, Drugo, kar pripravljamo, je študija o uh, kreativni vrigi vrednosti. Pogosto ne vemo, kakšna je povezava med kulturo in inovativnimi industrijami, kaj je kultura, kaj je inovativni sektor. Ta povezava ni vedno eh, preprosta. Kristjan Hele, z njim sem se pogovarjala zadnji, zadnjič in omenil je modno industrijo, naprimer, da to je to eden izmed večjih sektorov v Evropski uniji. Pripriča nas sem, oziroma nisem prepričana, da je na podlagi tega, kar je povedal naš francoski kolega, modni sektor kulturni sektor. Ne vem. Ampak francoski kolega je omenil samo te velike sektore. Ne bom pa um, omenjala teh večjih modnih podjetij. Veliko jih je francoskih, ampak dobro, veste, kateri so. Mislim, da moramo na vse te teme gledati veliko bolj horizontalno. Ampak s tem digitalnim premikom moramo preučiti, kakšne ukrepe potrebujemo in do januarja bomo s tem pripravljeni. Drugo, kar pripravljam, pa je mreža kreativnih vozlišč, Creative Hubs. Danes smo govorili o inkubatorjih, o ekosistemih, o vseh teh zelo modnih besedah. Ampak eh, vedeti moramo točno, kaj trenutno se počne in kaj deluje. Trenutno imamo ogromno inicijativ tu in tam, nekatere financira kreativna Evropa, eh, nekatere ne. Ampak v končni fazi gre za to, da veste, kaj deluje in kaj ne. In tu ne gre samo za kreativna vozlišča, creative hubs, nekateri ste omenili o kre kreativnosti v svojih intervencijah. Kako se priučite biti kreativni? To je ena izmed pomembnejših tem. In včasih pač poskušam aktivirati obe polovici možganov naenkrat, kar ni preprosto in um, o tem razmišljam tudi v kontekstu izobraževalnega sistema. Pogosto se določenih zadev ločimo samo z kreativnega aspekta, bodi si ste kreativni ali pa ne. Ampak jaz želim najti neke načine, kako uh, tudi v svetu izobraževanja pripraviti otroke, da bodo bolj, kre, da bodo bolj kreativni. Moja generacija je niso učili, kako biti kreativni. Nekateri so bili kreativni, z drugimi pa se pač niso trudili, zato ker to ni bilo učnega načrta. Mi smo pač ponavljali to, kar nas je naučil učitelj. Zdaj se je to malce spremenilo, ampak mislim, da moramo najti nove načine, kako pripraviti mlade do tega, da se sploh pustijo biti kreativni. To lahko naredimo na področju izobraževanja, torej izobraževanje, kultura, inovacije, vse te, ti sektori, vse te teme moramo povezati. Slišali smo tudi nekaj o crowdfundingu. Premisliti moramo o tem, kako financirati kulturo in inovacije na drugačen način. O tem smo se sicer že pogovarjali v okviru kulturnega foruma pred parimi meseci. Ne moramo živeti v sistemu, v katerem vedno prosimo za več sredstev. Prej ali slej se bomo pač morali zavedati, da je sredstvo omejeno, na voljo omejeno. Ampak eh, premisliti moramo predvsem o tem, kako na drugačen način uporabiti ta sredstva. V današnjem svetu obstaja kultura izmenjave, tudi pri mladih, kultura deljenja. Svet eh, lastništva, ki obstaja, ko sem bila jaz 20, danes pravzaprav ne obstaja. Tako da moramo veliko bolj kreativno razmišljati o tem, kaj potrebuje naša mladina. Ko vidim, kaj gledajo ne, na YouTube ali kjerkoli druge, vidim, da ne gledamo, isti, ne gledamo istih zadev. In oni se učijo tudi glede kulture na posebno drugačne načine, kot pa mi. Tako da je pomembno tudi to, da mlade v velike, veliko večji meri vključimo v naše ukrepe, veliko več kot danes. In uh, to danes pogrešam, danes, do, danes popovdam tule. Ena izmed težav v Evropi danes je, da mladi ne stojijo z nami, pa so v nekem svojem svetu in mislim, da jih moramo vključiti. Zato zdaj pripravljamo tudi mrežo mladih kreativnih eh, podjetnikov in podjetnik. Ta beseda je zdaj zelo priljubljena, popularna, ampak tudi tam moramo povezati eh, kreativnost in podjetništvo. To je zelo pomembno. Eh, pa še nekaj, nek poziv imam in sicer začeli smo pripravljati Evropsko leto kulturne dediščine 2018. Najlepša hvala predsedujoči gospod Kosta in samostalim, ki ste nam pomagali pri tem vsi ste akteri, deležniki pri tem in to leto mora biti uspešno. Ne gre prvenstveno za denar. Dobro, potrebujemo sredstva, ampak gre tudi za to, da moramo biti inovativni. Pokazati moramo, da lahko stopimo skupaj, lahko razložimo, kakšno Evropo želimo, tudi kulturno gledano. Potrebujemo neke nove načine ukrepanja, komuniciranja, nove načine, kako zagotoviti, da se nam mladi pridružijo. Zadnje sem govorila pred 5000 skavti in a, sprašujem se, kako zagotoviti sodelovanje mladih v kulturi. Mi nimamo enakega pogleda na kulturo kot oni. In e, mislim, da moramo oba svetova združiti nekako, našega in njihovega. In to je ključno vprašanje. Vaše ideje so več kot dobrodošle. Uh, to leto leto kulturne dediščine bo še leta 2018, ampak še kdaj, že zdaj bodo dobrodošle vse ideje v zvezi s tem, kako okrepiti vidnost evropske kulture. Dobro. Eh, Dobro, najlepša hvala za ta prispevek. Samo en majhen primer, kratek primer. Danes smo dali tri nagrade treme mladim, ki so eh, dobili nagrado Karlega Velikega za mlade. In ena izmed dobitnic je iznašla oziroma um, sprogramirala uh, videoigrico o Karlemu Veliku. Zakaj pa ne bi naslednje leto ali pa celo že prej imeli razpis za aplikacije, naprimer, o Evropski uniji? Aplikacije Evropske unije, naprimer, lahko bi imeli to vrsten razpis oziroma tekmovanje. Danes uh, smo torej uh, gostili mlade, ki so pripravili to vrstno igrico, ki bi lahko v končni fazi tudi tržili. Torej, to je bil to, ta kratek primer, ja, ampak strinjam se, da je uh, zelo težko najti uh, nek način, kako pritegniti mlade. Vprašanje je tudi, kako uh, mlade podočiti o tem, kaj Evropska unija je. Naš kolega Dragin v zvezi s tem povedal že veliko. Pokazal je, kako pomembno je, da govorimo tudi v šolah v Evropi. Zdaj pa, če se strinjate, predragam, da gremo takoj naprej z drugim panelom. Čas namreč hitro teče. In zdaj v drugem panelu bomo, bomo govorili o višjem angažmaju državljanov Evropske unije na področju kulture. Gospa Kristina Damilano bo imela predstavitev prihaja iz Evropskega centra za um, kulturno organizacijo in upravljanje ECOM iz Italije. Kolega Diakonu, ki sem ga omenila že prej, uh, je namreč poročevali za Evropsko leto kulturno dediščine, se verjetno mora javiti oziroma mora govoriti prej, zato ker se mu modi. Ne vem, kdo se mora zdaj oglasiti prej. Gospod Jakonu, lahko dam besedo prej ekspertu? Dobro, izvolite. E, ja, najlepša hvala, govorila bom italijansko na ta način mislim, da mi bo lažje spoštovati to časovno omejitev petih minut. Pripravila sem nekaj diapozitivov, v katerih sem uporabljala angliščino in tudi, ko bom eh, govorila o angažmaju publike, bom uporabljala te angliške izraze audience engagement. Zelo težko je namreč včasih um, prevajati določene termine, tako da bom mestoma uh, uporabljali kar angliščino. Skratka, govorimo o angažmaju um, državljanov v kulturi. Zelo pomembno je, da si postavimo pač jasno vprašanje. Zakaj? Zakaj se sploh o tem pogovarjamo? Zakaj govorimo o angažmaju? O tem govorimo zato, ker podatki kažejo, da eh, le malo evropskih državljanov sodeluje v kulturnih dejavnostih. Tako da bi morali morda začeti ob spoštovanju te predpostavke, da eh, nismo dosegli tega modela demokratizacije kulture, ki smo si ga zastavili pred 50 leti. Um, ena izmed naših prioritet je še vedno zagotoviti um, in spodbujati dostop do kulture in angažma, angažiranje naših državljanov je pot do tega. Zdaj pa par besed glede tega, kaj stoh je audience engagement. Ta izraz se uporablja, da opišemo samo dimenzijo vključevanja, je pa sestavljena iz različnih vrst eh, eh, sodelovanja, proces, procesov in tako naprej. Nekaj, kar je zelo pomembno pri eh, razvoju na tem področju, je zelo povezano s projektom Kreativna Evropa. To je del strateške, strateških prioritet na podlagi katerih bo kultura postala bolj dostopna. Na ta način promoviramo angažma državljanov in sicer na tri načine na glavnem. Lahko delamo na, na kvantitativnem porastu publike ali pa bi morali delati na poglobitvi odnosa s publiko. To je vertikalen odnos. Tretja opcija pa je bolj raznolika publika, diversifikacija publike, tako rekoč. Na ta način, v sklopu tega pristopa, poskušamo navezati stik s tistimi deli občinstva, ki niso tradicionalno, bili, tradicionalno gledano bili vključeni v kulturo. Sama sem bila tudi vključena v študijo, ki jo je naročila generalna direkcija za kulture In sicer vprašanje je bilo, kako a, plasirati a, občinstvo v center kulturnih organizacij. To je delo, kjer smo pregledali ogromno bibliografije, hkrati pa smo preučili kar nekaj praktičnih primerov. Preučili smo, kako so se tega lotili številni muzeji, glasbeni festivali in tako naprej. Tule na zemljevidu Eh, boste videli, kako so pa razdeljeni te primeri, ki smo jih, pr eh, ki smo jih preučili. 30 eh, primerov smo dobili iz 17 držav. Trenutno še analiziramo vse rezultate, študija pa bo pripravljena do konca letošnjega leta. Že zdaj pa lahko povem, da smo opredelili določene tendence tako pri raziskavi bibliografije, kot po tem, ko smo študirali konkretne primere. In sicer prišlo je do neke konkretne spremembe, eh, kako to opisati. Različne termine se, oziroma različne termine se zdaj uporablja. Um, prej smo uporabljali access to culture, zdaj pa audience development. Uh, potem, kot drugo, so se naši zaključki nanašali na socialno vključevanje in na um, učinke, kako izmeriti učinke kulturnih dejavnosti. To pomeni, da mora organizacijsko gledano priti do sprememb, tudi v samem vodstvenih strukturah mora, sprejeti, mora priti do sprememb. Kot rečeno, boste do konca letošnjega leta a, dobili vse podrobne rezultate te študije, zaključila pa bi s sledečem. Kulturne institucije same ne morejo uspešno delati na teh temah, če paralelno. Politiki ne bodo stimulirali um, kreativnost in, kreativnosti in v šolah. Od knjižnic in podobnih istanov ne moramo pričakovati, da bodo um, zapolnile to vrzel. Pogosto mladostniki se ukvarjajo s kulturo, ko so mladi, potem pa nekako pozabijo na to. Tako da ne bi posmeli uh, pozabiti tudi na kulturo med, odrasl med odraslimi osebami. Teh svojih ciljev ne bomo dosegli, če se ne bomo zavedali tega, da je kultura četrti stebr trajnosti, katerega se moramo pač resno lotiti. Dobro, najlepša hvala, brave predsedujoče, zelo zanimiva raziskava. Je bila to, potem ko dobimo rezultate te razkrave, bi jih s veseljem uh, prebrali. Mislim, da se moramo zavedati vseh teh uh, tendenc, proaktivno moramo ukrepati. Zdaj pa bom dala besedo gospodu Mercija Diakonuju, ki je poročevalec za integriran pristop do kulturne tediščine v Evropi. To je poročilo izjemno pomembno. Gospod je tudi poročevalec za leto kulturne dediščine. Grazie ancora. No, gospod uh, predstavlja skupino Alde, eden izmed štirih podpredsednikov našega odpora. Dobro, najlepša hvala. Ehm, neko paralelo bi potegnil s tem, kar smo ravno kar slišali. Kakšna je razlika med robotom in osebo? Ravno, ravno kultura. Zato so uh, ljudje, človeška bitja, superiorna, tako rekoč. Zato je nesmiselno ciljati na neko popolno gospodarsko učinkovitost, posem bi pa pozabili uh, na kulturno dedičnost. Vsak človek ima svoje želje, svojo zgodovino, ima svoje lastne osebne značilnosti, zaradi česar je superioren vizavi ostalih biti. Kot je bilo rečeno, pa zdaj pripravljamo poročilo čez dva, tri tedne bo poročilo tudi finalizirano, kot ste že slišali. Um, poročilo obravnavamo po hitrem postopku, zato ker gre za nekaj, kar se nada, nanaša na zakonodajni predlog in gre za temo, ki uh, je pomembna za nas vse. Veliko priložnosti imamo pred seboj, zato ker so naši gosti danes tisti ključni akteri, ki lahko poskrbijo za to, da bo vsebina tega vsebina prenesena tudi v realnost. Gre za poročilo o Evropskem letu kulturne dediščine. In samo po zaslugi naših današnjih gostov bo na to poročilo imelo nek vpliv v svetu. Vse do zdaj smo pač računali na um, vpliv držav članic in tudi nacionalnih parlamentov na njihovo vlogo. Namen tega besedila je predvsem ta, da bi razložili, kako naša kultura in zgodovina eh, prečka meje, tako rekoč. Imamo namreč skupno deljeno zgodovino in to je Eh, ta rezultat, ki ga želimo eh, z Evropskim letom kulturne dediščine. Pač podariti želimo, da imamo skupno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki nam pripada vsem. A, eh, to sem želel omeniti danes tule. Želel sem omeniti to problematiko, ki nastaja v številnih državah članicah Evropske unije. Gre za nacionalizem. Nacionalizem, ki ga zares ne potrebujemo, mislim, da je, ta, da je to trend, ki ga opažamo v vseh državah članicah. Leto 2017 uh, bo leto, ko bomo pravzaprav pripravljali leto 2018, uh, leto kulturne dediščine, tudi proračunsko gledano. Uh, Zato so odnosi z nacionalnimi parlamenti zares ključni. Potrebujemo namreč vašo podporo, potrebujemo vas. Leto kulturne dediščine bo uspešno samo, če bodo predstavniki eh, lokalnih, regionalnih oblasti, nacionalnih parlamentov poskušali v enem letu predstaviti vse, kar nas združuje v smislu kulturne dediščine. O tem poročilu bomo glasovali najkasneje meseca decembra. In še naprej bomo, mislim, da konstruktivno sodelovali in komunicirali z, nacionalni, z nacionalnimi parlamenti. Želel, želel pa bi pozdraviti še uh, parlamentarske kolege iz Romunije. Lepo pozdravljeni zlasti torej romunski kolege, ampak tudi vsi ostali. Mislim, da imamo vsi enake cilje um, in mislim, da bomo uspešni. No, to sem želel omeniti danes, zato ker sem želel zares prenesti to uh, sporočilo, da bomo imeli leto 2018, ki bo Evropsko leto, Evropsko leto kulturne dediščine in da bo vsaka država članica lahko uh, pokazala uh, svojo kulturo, tisto, na kar je najbolj ponosna, uh, pod uh, konceptom demokratizacije kulture. Ni pa. Oziroma Evropa je uh, um, neko področje, ki uh, mora aktivno sodelovati tudi na tem področju in upam, da bo to uspeh nas vseh. Hvala. Ja, najlepša hvala. Danes do povdan smo se pogovarjali tudi o programu komisije za leto kulture. leta 2017 eh, naj bi bilo pripravljalno leto, naj bi bile tudi države članice tesno vključene v pripravo tega leta. Ehm, ni dovolj, da smo zastopani samo mi kot Evropski parlament, temveč tudi nacionalni parlamenti. Moramo preučiti oziroma moramo sodelovati na različnih ravnih in zares apeliram na vas, da do tega pride, zato ker je to izjemno pomembno. prav je tudi, da imamo neko skupno evropsko definicijo dediščine in da ne bomo ostali pri tem, da bodo države članice eh, individualno izvajale svoje aktivnosti. Potrebujemo tudi nek eh, širši evropski pristop. Večkrat smo mi tudi na odboru prosili za uh, več eh, financ, posebno, posebne vere za leto 2017 in 2018 in sicer ne želimo teh resursov imati drugih programov, kot so program za kreativno Evropo, naprimer. Mislim pa, da nam je uspelo doseči dogovor v zvezi s tem, torej komisija, parlament, oziroma komisija, parlament in svet smo, mislim, dosegli dogovor glede financiranja poskušali pa bomo tudi uh, vam pomagati pri opravljanju vaše vloge. Sledi pa Dragan Matič, je predsednik eh, odbora za kulturo iz Slovenije. Spoštovana gospod predsednica, drage kolegice in kolegi. Slovenci že so že zgodovinsko usmerjeni k kulturi. Kot vidite, na zemlji so stoletja, se je do konca druge svetovne vojne živeli v različnih administrativnih in državnih enotah. Kljub tej razdeljenosti jih je zlasti od 19. stoletja dalje povezovala zavest o pripadnosti k skupnemu jeziku in skupni kulturi. Nacionalna identiteta zgrajena na kulturnih vrednotah je tako nadomestila vlogo klasične nacionalne države. Navezano slovenco na kulturo in kulturnike se kaže tudi v bankovcih nekdanje slovenske valute, ki smo jo uporabljali pred prevzemom evra. Na osmih bankovcih je sedem kulturnikov in en znanstvenik. Slovenski nacionalni ponos so torej pesniki, književniki, slikari, kipari in glasbeniki. Nobenega politika, nobenega vojskovodja, niti vojnega heroja, ne vladarja, ni med njimi. Slovenija je tudi izjema v tem, da ima poseben kulturni praznik, ki je tudi dela prost dan in je poimenovan po največjem slovenskem pesniku, tako imenovan, tako imenovan preširnov dan, slovenski kulturni praznik. Od vsakega slovenca se pričakuje, da se na ta dan udeleži kulturne prireditve ali obišče kulturno ustanovo na ta dan, 8. februar, je eh, vstop v kulturne ustanove prost. Enako pa tudi na veseli dan kulture 3. decembra, ko je rojstni dan Franceta Prešerna. Dobra participacija slovencev v različnih oblikah kulture eh, je dejstvo, ki se kaže vse do današnjih dni. Um, tako imamo čez 4900 amaterskih kulturnih društv s prek 100 tisoč aktivnimi člani. Od vseh zaposlenih je pa 3,6 uh, procenta tistih, eh, ki delajo na področju kulture. Slovenija dosega svetovne rekorde glede števila novih knjig po glavi prebivalca, pri večini novih knjig pa gre za dela literarne vrednosti, prav tako so zavedljivi tudi eh, podatki glede obiska v javnih knjižnicah, eh, poprečni slovenec obišče 20krat na leto javno knjižnico in ob 12 izposojenih knjigah na leto smo vršeni precej visoko v evropski vrh. Eh, vprašanje, kako izboljšati kulturno participacijo državljanov v Sloveniji, torej ni lahko vprašanje. Osnovna smer pri odgovoru bi morala biti prvič, iskati je treba prostor za ekspanzijo kulture v prostor, v katerem do zdaj še ni bila dovolj zastopana, to je prostor, eh, kot so socialne zadeve, znanost, izobraževanje, okolje. Drugič, Eh, posodobiti je treba kulturno-politični sistem, ki v marsičem, eh, vsaj pri nas, eh, ni dovolj odziven na vedno nove izzive in priložnosti in to pri tem mislim tudi potrebe ustvarjalcev ter tudi specifičnih skupin konzumentov kulture. Dalje je potrebno seveda omeniti tudi posebno vlogo nevladnih organizacij na področju kulture, to so pomemben dejavnik, ki se hitreje odziva na mikroravni. Dobro so mednarodno povezani in so tudi bolj demokratični oziroma dvosmerno so usmerjeni kot kulturni faktor v stiku z različnimi skupinami prebivalstva. Prav ključno pri spodbujanju udeležbe državljanov na kulturnem področju pa je usmerjanje in prilagajanje ukrepov posameznim skupinam prebivalstva. Pri tem bi se morale države Evropske unije medsebojno usklajevati in dopolnjevati. Eh, primer je na primer slovenski predlog, eh, ki nadgrajuje oziroma povezuje dve nedavni pobudi oziroma akciji z področja vključenosti eh, mladih v kulturo in mobilnost mladih. Pri tem mislim seveda v prvi vrsti na italijansko pobudo, da vsak 18-letnik ob svojem rojstnem dnevu dobi zaston karto za vstop v kulturne ustanove. Temu je sledila tudi pobuda, da vsak 18-letni državljan Evropske unije dobi zaston vozno karto Interrail, s katero si lahko ogleda vse eh, države eh, eh, Evropske skupnosti. Menimo, da je treba to pobudo nadgraditi s tem, da se vsakemu 18-letniku, ki bo potoval po Evropi in spoznaval njene vsebnosti, Eh, lepote in eh, njene posebnosti, da možnost, da se, eh, da si zaston ogleda tudi kulturne inštitucije in tudi kulturne spomenike. To bi bil nedvomno pomemben prispevek k utrjevanju skupne kulturne evropske zavesti in tudi primer uspešnega prečanja različnih resorjev pri doseganju skupnega cilja. Če mladi ljudje vzljubijo kulturo v teh svojih rosnih letih, jo bodo imeli radi vse življenje in na tem je treba seveda graditi in se poizvati tudi na evropski ravni. Hvala za vašo pozornost. Grazie. Ehm, a questo punto do la parola a... Hvala. Draga za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedo Flaviji Bikolini Nardeli, ki je predsedujoča odbora za kulturo v Italiji. Lepo povdan sem želim vsem zbranim na tem medparlamentarnem zasedanju. Jaz se bom zredočila na kulturo in ustvarjalnost. Z velikim zanimanjem sem prisluhnila ostalim. Vsi vemo, da je treba spodbujati kulturni in ustvarjalni sektor, kajti to spodbuja tudi ostale gospodarske panoge. Uvodoma bi se rada zahvalila vsem kolegom v odboru za kulturo Evropskega parlamenta, zlasti predsednici gospe Kosti, ki je poskrbela za to, da je uh, kultura tako prisotna v agendi 2020. Mi želimo spodbujati idejo o tem, da bo leto 2020 leto evropske kulture. To je ključnega pomena in k temu moramo vsi tudi stremeti. V zadnjih dveh letih smo v Italiji priča številnim dejavnikom, ki spodbujajo kulturo in sicer veliko pre, bolj, kakor pa v preteklosti. Ministrstvo za kulturno dediščino je dalo sedaj na voljo več finančnih sredstev, kakor pa v preteklosti. Proračun je večji kar za 37 odstotkov. Skrbili smo tudi nov kulturni sistem v Italiji. Ministrstvo za šolstvo pa je skupaj z raziskovalnimi ustanovami in univerzami vložilo ogromno denarja za razvoj novih projektov, ki bodo pomagali učiteljem pri pridobivanju novih spretnosti na področju inovacij in šolstva. Posebni zakon o stabilnosti iz leta 2006 je prinesel sabo številne novosti, imamo tudi kulturno listino za mlade, ko eh, dopolnijo 18 let in dobijo tudi poseben znesek, ki ga lahko uporabijo za kulturne prireditve in dogodke. Poleg tega pa imamo še ostale številne ukrepe, s katerimi pomagamo mladoletnikom, tako da tudi zapolnil določene vrzeli, ki jih imajo na področju kulturne dediščine. Poleg tega imamo tudi nov zakon za spodbujanje pismenosti. Razvili bomo programe, ki bodo zlasti koristili knjižnicam. V letu 2014 pa smo uvedli tudi poseben sistem bonusov. To pomeni določene davčne olajšave za spodbujanje kulturnih dobrin. Mislim, da je bilo to zelo koristno, kaj ti tako javni kakor zasebni sektor je zelo sodeloval pri tem projektu kulturne dediščine. Sama sem tudi pripričana, da če bomo dobili več finančnih sredstev, bomo lahko tudi bolje prispevali k razširjenju socialne razsežnosti naše države. Priča smo številnim uspešnim projektom na področju kulture in audiovizualnih storitev. Rada bi se zahvalila tudi Evropski komisiji, ki je sofinancirana in tudi podpirala naše projekte na tem področju. Od leta 2020. 2018 do leta 2020, pa imamo še nove načrte. Kultura bo postala izhodišče za naš novi delovni program. In tudi odbor za kulturo v naši zbornici ta teden razpravlja o osnutku zakona za spodbujanje ustvarjalnih industrij. Podar pa bo na novih podjetjih na področju visoke tehnologije. To pa tudi odraža dejstvo, da je ta sektor v zadnjih letih dosegel velike uspehe. In v prihodnosti vam bomo tudi povedali, kakšne dosežke smo dosegli. Moram povedati, da sodelujemo tudi z ministrstvom za okolje in tudi z ostalimi ministrstvi. Okrepili smo tudi finančna sredstva za kulturno dediščino. Razumemo pa tudi, da je zelo pomemben digitalni dostop in tudi digitalno gospodarstvo za kulturni in ustvarjalni sektor in dobrine. Digitalizacija naše dediščine bo v spredju naših prizadevanj v okviru enotnega digitalnega evropskega trga. Osnutek direktive parlamenta je za zagotavljanje audiovizualnih storitev je nekaj, o čemer sedaj tudi razpravljamo v Italiji. Poleg tega pa je treba tudi okrepiti platforme in dostop do platform za izmenjavo videoposnetku, tako za mlade, kakor za odrasle. Audiovizualni sektor je zelo pomemben, je ključnega pomena in se ga bomo v naslednjih tednih tudi bolj podrobno pogledali. Je pa to samo en del v okviru vseh nalog, za katere je pristojen naš odbor. Sedaj pa z nami še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 med eh, evropskimi nacionalnimi poslanci. Kreativni sektori tako še kako prispevajo k eh, trajnostnemu razvoju v Romuniji. Promocija teh sektorjev lahko ustvari konkurenčne prednosti tudi eh, zaradi vzpostavljanja kakovostnih delovnih mest, ki pritegne ogromno investicij in ustvarja veliko gospodarske rasti na lokalni in nacionalni ravni. Ti sektori se soočajo s strukturnimi težavami infrastrukture, naprimer, ni dovolj, je pomankljiva, tudi zaposlitev v teh sektorjih pogosto zelo prekerna in ni dovolj, na voljo dovolj financ problematika kreativnih sektorjev je nekaj, kar smo obravnavali v številnih eh, študijah in operativnih programih na nacionalni in evropski ravni. V Romuniji smo imeli strategijo za leta 2016-2020 in mnenja smo, da zato, da bi spodbujali večji angažma državljanov na področju kulture moramo okrepiti dostop do kulturne infrastrukture. V proizvodni in v konsumaciji kulture se strani državljanov in mladih in eh, z novo tehnologijo, ki res, krepi, ki res krepi gospodarski potencial. Vzpostavitev platform, na primer, je ena izmed teh eh, področji. Zdaj pa ne bom več bral, želela, želel bi se zahvaliti za tiste, ki so mi to pripravili. Najlepša hvala eh, vsem kolegom, ki so se oglesili, povedali so nekaj zelo zanimivih zadev, govorimo o, o kreativnih eh, sektorjih, govorimo o tem, da je treba vključiti v to Evropsko komisijo in države članice, tudi v distribucijo kulture. Kar zadeva kreativni element, moramo vedeti, da je to subjektivni element, pa se lahko s tem strinjamo ali ne. Gre pravzaprav za inspiracijo nekega ustvarjalca. Če nam bo uspelo promovirati to kulturo, moramo paziti, da ne bomo šli preveč v smeri, um, preveliko, oziroma da ne bo kultura preveč tržno usmerjena. Največja, največje kulturne dosežke so namreč, za te dosežke so zaslužni posamezniki, Včasih smo imeli pač v Firencah prava vozlišča kulture, ki so se pa nastala spontano, ne zaradi sprejetja nekih konkretnih politik. Na koncu naj še povem, da poskušamo tu ustvariti neko kulturo, ki ne bo preveč eh, korporativistična, če ne bo tu nastal nek konglomerat kulture, kar bo škodilo kulturi. ki je že utrpela ogromno negativnih učinkov zaradi uh, razvoja tehnologije. In naša kultura bo hitro zašla v neko povprečnost. In mi kot poslanci moramo zares omogočiti, da bodo mladi imeli dostop do kulture in da bodo lahko tudi tisti, ki ustvarjajo, lahko še naprej ustvarjali. Pri tem pa moramo uh, upoštevati in spoštovati njihov, uh, njihovo ustvarjalnost. Hvala bellissime cose che ha detto, credo che sia proprio la grande sfida. Hvala. Zato predstavitev predstavili ste zelo pomembne izzive. Mislim, da je danes tudi čudovita priložnost, da ocenimo vse te izzive in da pravzaprav postavimo umetnost in ustvarjalnost v poseben kontekst. No, hvala, da ste z nami podelili zelo zanimivo osebno izkušnjo, ki je tudi zelo pomembna. Sedaj pa dajem besedo Žirjo Šestaku, ki prihaja iz Češkega senata, je pa podpredsedujoči odbora za šolstvo, znanost, kulturo in človekove pravice. Hvala za besedo. Ustvarjalne in kulturne industrije so rdeča nit prizadevanj za gospodarsko rast, zato ji moramo tudi pomagati. Prihajam iz nekdanje komunistične države, kjer so tudi državljani sodelovali v kulturi. Po, povezava med kulturo in svobodo je zelo pomembna. Če pretrgamo kontinuiteto v izobrazbi in kulturi za 15 let ali pa več kot 15 let, kot se je to zgodilo v določenih delih osrednje Evrope, vse to je prekinilo kontinuiteto izobraževanja. Vse pa ni bilo omejeno samo na velika mesta, ampak tudi na podeželje, kjer je bil komunističen režim še bolj prisoten. To pa tudi pomeni, da starejši in tudi mladi nimajo v sedanjosti neke povezave s kulturo. Poleg tega je tudi globalizacija ugrabila določene dele naše kulture. Predvsem zaradi tega, ker mladi zapuščajo podeželje, ustvarjalnost beži v velika urbana središča, kjer imajo več priložnosti, da uresničijo svoj ustvarjalni potencial. Na takšen način pa izgubimo tudi naše kulturne in ustvarjalne korenine. Uh, Države, ki jih je komunistični režim v zadnjih desetletjih prizadel, imajo eno skupno značilnost in sicer, da obstajajo določene regije, kjer so lokalno prebivalstvo pregnali, tam je stoletja živela kultura kultura in tradicija lokalnega prebivalstva, ki pa je z njimi tudi izginila. To velja za sto tisoče, milijone ljudi. Na češkem lahko omenim 3,5 milijonov čeških Nemcev, enako velja tudi za Polsko, Mačarsko in tudi za Balkan. Tudi judovska kultura je po drugi svetovni vojni v veliki meri izginila v Evropi, predvsem zaradi tega, ker so mesta enostavno izginila oziroma so mladi, pa tudi starejši zapustili podeželje. Ta prekinitev kulture je zaznamovala številne regije, te rane se še sedaj celijo in potrebovali bomo še veliko časa, da bomo te kulturne rane tudi zacelili. Poleg tega pa so se številni ljudje tudi razselili na prazna območja so prišli novi ljudje, ki pa nimajo nobene povezave z mestom, kjer sedaj živijo. Rane so še vedno očitne, zlasti tam, kjer so bili ljudje pregnani najbolj prizadeti. Mladi niso zato, da bi ostali na teh območjih, poleg tega tudi nimajo nobene uh, povezave z kulturnim življenjem. Če se pogledamo javno življenje, smo priča stavbam, ki propadajo. In mi se moramo soočati s to propadlo zapuščnino. Mi še vedno živimo, ne smemo izgubiti zavest teh ran, ki se še vedno celijo nekatera območja so postala preščasovne cone, ki jih je usoda popolnoma zaznamovala. Tisti, ki nimajo te izkušnje, ne razumejo in ne morejo razumeti kompleksnosti te problematike. Če se sedaj pogovarjamo o rešitvah za to, da bi prebivalstvo angažirali v ustvarjalni in kulturni sektor. No, pri tem ne smemo pozabiti na to, kar sem sam omenil. To je tudi sestavni del Evropske unije in njene kulture. E Prav imate. To je tudi evropski pojav, na katerega ne smemo pozabiti. Ta pojav je zaznamoval tudi uh, celotno Evropsko unijo in o njem se moramo pogovoriti. Vem, da živite v drugi realnosti, kjer vladajo drugačne lokalne okoliščine. Zato je zelo pomembno tudi v letu evropske kulture. In na zadnje je to tudi velik izziv. Mislim, da smo s tem tudi zaključili prispevke vseh govornikov. Dva člana se se že prijavila. Besedi bi še kdo želel še kaj povedati. Ana Wilstrom bo prva spregovorila, ki prihaja iz švedskega parlamenta. Hvala za besedo. Najprej bi se rada zahvalila vsem panelistom imam zelo konkretno vprašanje v zvezi z digitalizacijo kulturne dediščine. Moje vprašanje je sledeče. Ali obstaja na ravni Evropske unije kakšen predlog za digitalni okvir, za standarde in strukture za digitalizacijo evropske kulturne dediščine? Kaj mislim s tem? Ali imamo okvir, z digitalizacijo, s katerim bi poskrbeli za to, da bomo bolje dostopali do kulturne dediščine. Recimo, da se lahko uporablja za raziskave in da lahko do te digitalne kulturne dediščine dostopajo vsi. Kajti, če tega okvira ni, potem se lahko zgodi, da se bodo ta evropska dela digitalizirala na takšen način, da prebivalstvo ne bo imelo dostop do njih. Mislim, da moramo ustvariti interoperabilnost. Zato me zanima, ali imamo kakšne predloge na Evropski uniji v zvezi z omenjenim. Hvala. Suzana Bandizova, ki prihaja iz Češke in s poslanski skupini Alde. Hvala za besedo, predsednica, gospe in gospodje, dragi kolegi. Najprej bi se zahvalila predsednici za povabilo. Poleg tega bi se želela zahvaliti tudi predstavnici našega senata, ki je z nami prišla na ta sestanek med parlamentarne skupine. Najprej bi želela omeniti nekaj, kar ni tesno povezano z današnjo tematiko. Gre za mladoletnike brez spremstva, pa tudi za otroke migrantov. Velik delež jih je v begunskih taboriščih, moramo jim pomagati pri registraciji, ne smemo dopustiti, da se izgubijo, kajti lahko se zgodi, da bodo potem padli v roke tihotapcem in jih bodo zlorabljali. Vem, da je to malo drugačna tematika, ampak vseeno moramo tudi mi razmišljati o tem. Sedaj pa še druga pripomba, ki je povezana s tem, kar je že povedala predsednica Kosta. Moramo graditi mostove in ne trdnjav in zidov. Vemo, da kultura povezuje narode, vemo, da glasba tudi ruši zidove, češka ima res slavne glasbenike. Kot mlada sem poslušala smetano, poleg tega pa sem tudi poslušala in gledala Eurovizijo na televiziji. Na Euroviziji so se zbrali najboljši glasbeniki evropskih držav in z nami so delili Vse evropske vrednote, to je zelo dober koncept, ki tudi spodbuja samo zamisel enotne, poenotene Evrope. Vsi potrebujemo prijateljstvo, ljubezen in kulturo. Denar lahko najdemo za oboroževanje in če lahko najdemo denar tudi za orožje, ga lahko najdemo tudi za mednarodne koncerte. To bi bil dober doprinos k. Evropskemu letu kulturne dediščine. Najlepša hvala in želim vam seveda veliko uspeha. Hvala. Podali ste zelo mirodajno sporočilo. Sedaj pa dajem še besedo kolegici Slovaške. Eh, Česka republika. Gospa Šojdrova. Vesela sem, da je z nami tudi naša kolegica iz Češkega senata. Kultura nas družuje, nas povezuje, povezuje nas pa tudi dejstvo, da v vseh državah, pa tudi v Evropskem parlamentu se moramo boriti za finančna sredstva. Ta odbor, ki mu predseduje gospa Kosta, se je vedno boril za finančna sredstva, da bi zaščitil in podpiral kulturno dediščino in ustvarjal nove projekte. Veseli smo, da smo to leto še desetič se odločili, da bomo nadaljevali gradili najboljše filme v okviru Lux Prize, dobro je sodelovati tudi z nacionalnimi parlamenti za spodbujanje evropskega filma. Evropsko leto kulturne dediščine pa je tudi nekaj, kjer bomo sami z veseljem sodelovali. Sama smisel o koncertu, ki ste ga prej omenila, je tudi zelo zanimiva. Lahko tudi ustvarimo mednarodni projekti razsežnosti. Dobro je, da ste omenili tudi digitalizacijo kulturne in filmske industrije. Digitalizacija je namreč povezana z ohranjanjem kakovosti izvornih del, glede otrok in mladostnikov brez spremstva v begunskem taborišču v Kaleju, pa lahko še enkrat samo ponovim, da ste se že sestali z eh, tistimi, ki jim je ta zadeva res pri srcu. Tudi mi se borimo za pravice teh otrok in jim želimo pomagati, jih zaščititi, jim nuditi zdravstveno oskrbo. Hvala, da ste to tudi omenili na današnjem zasedanju. Najlepša hvala minori, quindi le... Hvala. Dobro je, da ne pozabimo na to skupno zavezanost mladim in mladoletnikom brez spremstva ter tudi otrokom v begunskih taboriščih. Imamo skupino za napeljetnike brez spremstva v tej skupini se nahajajo številne politične skupine, tako ženske kakor moški, so v njej zastopani in seveda vse odbore hočemo seveda vključiti v ta prizadevanja. Sedaj pa dajem besedo še gospodu Lošu. Hvala lepa, da ste mi ponovno dali besedo. Nisem mislil spregovoriti dvakrat, vendar prispevek češkega kolege me je pravzaprav spodbudil naj nekaj eh, povem. Ne vem, zakaj naj bi bila Francija posebej izpostavljena glede politike eh, eh mladoletnikov brez eh, spremstva, eh, torej Pariz in Departma. Eh, Pariz sta povečala socialno pomoč za otroke, da bi pač zaščitili osamljene mladoletnike in preprečili tveganja. Situacija v Kaleju je posebna. Eh, eh, tu poskušajo urediti eh, stvari v situaciji, v pogojih, ki jih poznate, torej ne vem, zakaj ne bi torej dejansko posebej izpostavljali Francijo v Evropski uniji, torej glede politike mladoletnikov brez spremstva. Hvala lepa, da ste mi dali ponovno besedo. Torej, seveda bom eh, besedo dala eh, naprej. Vendar ta problem je prisoten v številnih eh, državah. Na tisoči otrok so prizadeti. Nihče ni brez krivde. Vendar ta problem se pojavlja zaradi različnih razlogov in v Italiji imamo isti problem. naj povem eh, nekaj. Eh, mi tega ne počnemo tako kot druge države, vendar ta problem obstaja. Mi nismo hoteli obsojati nikogar. Obstajajo pa žarišča in kale spada med nje. Eh, tam so določene težave, vendar tu nikogar nismo hoteli kriviti. Hoteli smo samo povedati, da obstajajo situacije, problematična situacija tudi na drugih eh, mejah. Hvala lepa. E, naj se odzovem. Nisem hotela obsoditi e, Francije, da delate nekaj nepravilno, ravno nasprotno. Mi, Evropska unija, vam moramo pomagati e, pri zdravljenju, pri skrbi za otroke brez spremstva. Tu gre samo za vprašanje, kako naj vam pomagamo. Voilà. Euh, C'est pas à vous que je répondais. Pravzaprav se nisem odzval eh, na vaše besede, temveč na eh, besede češkega poslanca. Eh, torej, šlo je za njegove besede, ni šlo za to, kar ste vi povedali. Naj vas pomirim glede tega. Torej Kakorkoli že. Morda lahko eh, o tej temi razpravljate pozneje. Tu gre za stvari, v svezi s katerimi smo opravili kar nekaj dela v Evropskem parlamentu. Naš odbor je sprejel dve resoluciji o eh, begunskih eh, mladoletnih otrokih. Tu imamo pač neko dejstvo, samo dva odstotka humanitarne pomoči in ušteti so tudi begunci zunaj Evrope, gredo za izobraževanje teh otrok. Mi imamo otroke v begunskih taborih, ki živijo v eh, groznih eh, okoliščinah v eh, Libanonu, v Jordaniji, v državah, ki so revnejše od nas in to nam ni ravno v čast. In zaradi tega opozarjam na to, da skupaj z razvojem deve, da smo torej sprejeli pomembno rezolucijo 153 milijonov dodatnih sredstev smo s tem dosegli in, in sedaj smo pri štirih odstotkih in smo tudi veliki donator, vendar to ne zadošča, je pa to kljub samo signal, da preprečimo tisto, kar drugot imenujemo radikalizacija. Torej tu gre za izobraževanje. Poleg tega smo delali še nekaj drugega, eh, še eno resolucijo In lepo bi bilo, če bi vi, nacionalni parlamenti, vlade, eh, silili v to smer. Treba je zagotavljati izobraževalne koridorje, eh, kajti sicer lahko nastane izgubljena generacija. Tu gre za evropske visoke šole. Mnogi so se odzvali, vendar ne mnogi. Obstaja neko jedro. Poleg tega imamo še Unimed. Eh, torej, eh, visoke šole sprejemajo študente, ki sicer ne bi imeli možnosti, da nadaljujejo študi, eh, ker so pač bili dve, tri leta v grozni situaciji z UNHCR, rektorsko konferenco, humanitarnimi organizacijami smo lahko uspešni. Torej, mi moramo sposlati signale mladim generacijam na področju sredozemlja, ki uh, ne spejo videti v Evropi neko trnjavo, ki zapira vrata. Torej, na to uh, smo ponosni, da smo to storili. Torej, brez uh, ocenjevanja želim pač povedati, da nas skrbijo mladoletniki, ki niso zaščiteni in na to upozarja tudi UNICEF. In to čeprav smo podprli. Uh, Eh, mednarodne konvencije v zvezi s tem čuli v odsu. Potem še nekaj o mladoletnikih brez spremstva in situacija v Kaleju in uh, Dunkerku. Tam sem bila trikrat. Kultura uh, igra pomembno vlogo pri našem odnosu do ljudi in z ljudmi, ki niso tako srečni uh, kot mi. Uh, Eh, tu gre za ljudi v naših mestih, gre za begunce, eh, ki so pristali pri nas na koncu dolge poti. Eh, torej, ponosna sem na naše delo, vendar kot britanska poslanka moram reči, da nisem ponosna na svojo državo. Nisem ponosna na to, da naše vlade bremena ne delijo enakopravno. Bila sem v Kaleju in Dunkerku in res sem bila eh, presenečena nad nedvladnimi organizacijami, prostovoljci, učitelji, ki gredo v prostem času med počitnicami, eh, da poučujejo razne predmete, ne samo angliščino, francoščino, temveč ples, matematiko, eh, naravoslovne predmete, geografijo, vzpostavljajo šole. In mnogi ti ljudje začnejo delati, ko so vlade odpovedale. Uporabljajo kulturo, medkulturni dialog za pomoč ljudem, eh, eh dajo mladim eh, možnost, da povedo svoje zgodbe in da se čutijo cenjene. In mi moramo dejansko priznati, da smo bili neuspešni eh, Eh, nevladne organizacije dostikrat eh, uporabljajo kulturo in umetnost, eh, kaj ti s pomočjo njih prihaja do humanizacije ljudi, ki so šli skozi fazo dehumanizacije. In mi imamo krizo solidarnosti in ne begunsko krizo. to nas eh, osebno nagovarja naše institucije, naše politične skupine. To je tema za vso Evropo. In naloga kulture je tudi v tem, da odkrito poimenuje stvari in da eh, pokaže tudi pomakljivosti v Evropi. Eh, kultura in kultura humanost, eh, eh, potrebujete zaščita, zaščito, če želimo nekaj dragocenega predati naslednjim eh, generacijam. Hvala lepa vam vsem za udeležbo danes. Tukaj poskušala bom še odgovoriti na kakšno vprašanje, ki je bilo zastavljene, morda želijo kolegi Morgan in drugi še poskušati dati kak odgovor. No, to ni sedaj nek zaključek, vendar kljub samo bi rada poskusila eh, odgovoriti na določena vprašanja in dodati še eno specifično točko. Nekaj prispevkov me eh, je, se me je dotaknilo. Kultura ni neko Eh, ni neka dobrina, ki bi bila samostojna, izolirana, ki bi bila podrejena. Slišali smo nekaj o kulturi v gospodarstvu, v tehnologiji. Kultura je uh, samostojno pomembna. Kulturne pravice morajo biti zaščitene. Eh, sodijo tudi med temeljne pravice eh, ljudi, eh, svobodno izražanje mnenja, doživljanje umetnosti, ustvarjanje. To je torej prva naloga. Ob tem pa smo slišali tudi nekaj o demokratični razsežnosti kulture. To pomeni, da je treba zagotoviti čim širši dostop do kulture. Strokovnjaki so to tudi povedali. Dostop to ne pomeni, da gledamo, temveč da poskušamo interaktivno sodelovati. Ne gre za to, da samo nekaj eh, vzpostavljamo, mi moramo stvari tudi razvijati naprej. Širši publiki moramo eh, dati možnosti, tudi kulturo publike moramo razvijati. Zato je potrebno izobraževanje eh, otrok, šolarjev. Primer eh, smo videli v Italiji, na švedskem, obstaja tudi neka evropska eh, mreža, ki otroke od malega uh, vzgaja v uh, obiskovanje opere. Tu nastaja nova kultivirana publika. Jaz osebno itak menim, da bi v šoli uh, morali imeti obvezno učenje enega instrumenta. Govorili smo danes o transverzalnih eh, znanjih, spretnostih. Uh, Eh, to je pomembno za kreativnost, za ustvarjalnost, eh, za življenje je to danes nujno potrebno, zato da bo evropski državljan sploh lahko proaktiven. Danes smo eh, slišali tudi besedo angažma, aktivno sodelovanje. Tretjič. Kulturna razsežnost kot industrijska veja, kot produktivna panoga. in to usklajeno z digitalnim sektorjem. To ni preprosto. V preteklosti je šlo vedno za audiovizualna podjetja, danes pa gre tudi za e, kulturno in kreativno industrijo. E, torej, koncept je bil razširjen. Obstaja novo podreče e, proizvodov in izdelkov inovacije, digitalni instrumenti, ki imajo pač širši spektrum in vse to pač učinkuje tudi na druge sektorje. Potem imamo še veliko vprašanje eh, spretnosti, eh, kompetenc, kompetenc, Eh, o tem nismo danes dovolj govorili. Tu ne gre samo za eh, umetniško izobraževanje, temveč gre za to, da cenimo to, kar obstaja eh, v Evropi. Gre za naprimer spretnosti in kompetence restauratorjev, kulturnih menedžerjev in podobno. v Italiji eh, se morda ukvarjamo bolj z eh, konzerviranjem, ohranjanjem kot z drugim, vendar obstaja tudi še ekom, ikom eh, mednarodna mreža muzejev, tam so mladi menedžerji z dobrim znanjem, ki se dobro spoznajo na umetnost v muzejih in so tudi dobri menedžerji. To naj bi bila spodbuda za nas. Ne vem, kdo je hotel še. Eh, no, Valonija. Eh, torej, tu eh, omenjali ste koprodukcije, marsikaj obetavnega določene stvari, oziroma določene ljudje so prihajali iz evropskih prestolnic kulture in se po, obstajajo mreže. In um, treba je razmisliti tudi o različnih funkcijah mesta. Uh, Eh, sedaj smo pri urbanizmu. Mesta razmišljajo na drugačen način o industrializaciji, naprimer Glasgow, Porurje in tako naprej, Liverpool. Obstajajo mesta, ki eh, torej, eh, razvijajo projekte v tem smislu. Potem pa Evropski strukturni skladi. Zahvaljujoč parlamenta lahko rečem, ima jo strukturni skladi možnost spodbujati zagonska podjetja, ki se ukvarjajo s kulturo. Seveda so tu potrebna sredstva za sofinanciranje. Zato imamo dve do tri proračunske vrstice, če se pravilno spominja se pravi vrstice namenjene kulturi in ustvarjalni industriji. Eh, Fab Labs, eh, inkubatori, voucheri, vse to so eh, instrumenti, ki jih lahko uporabimo. Torej, tu so vsekakor dane možnosti in mislim, da obstaja tudi neka zgornja meja petih milijonov evrov na področju kulture. kjer se zagotavlja trajnost projektov. Stvari pa seveda niso enostavne. Mreže. Mreže, ki že obstajajo. E, te je treba še nadalje povezovati. Mreže morajo postati bolj mednarodne. Mreže. Eh, tudi eh, ob upoštevanju digitalizacije kulturne dediščine. Eh, primer, pred kratkem sem ugotovila naslednje. Obstaje Excite, to sem odkrila šele pred kratkim. To je evropska mreža, akronim je Excite, to so muzeji, to so lokacije, na katerih se lahko učimo znanosti. 90 je takih lokacij. To so inovativna mesta, Potem pa imamo tu še mrežo za digitalizacijo kulturne dediščine. E, ne spominjam se natančnega imena mreže, ki jo imam v mislih. No, spomnila se bom. E, vsekakor obstajajo mreže. Obstaja, e, torej gre za digitalizacijo kulturne dediščine. E, to velja tudi za uh, uh, družboslovje, za uh, to področje uh, obzorje 2020 zagotavlja uh, veliko finančnih sredstev. To pomeni, da uh, skupaj delamo na mednarodni ravni na področju digitalizacije. To je tudi odgovor na švedsko vprašanje. Torej, tu gre za obzorje 2020, zato obstajajo posebna proračunska sredstva, potem pa digitalna agenda in strukturni skladi. In potem pa Potem pa imamo program, pri katerem generalni direktorat eh, Connect načrtuje sodelovanje vseh držav članic. Tu gre za digitalizacijo kulturne dediščine, eh, ki jo države želijo dati na voljo na evropski ravni. Potem pa obstaja še evropska mreža uh, kinotek. Eh, spomin na konec eh, druge svetovne vojne in obletnico so ti filmski instituti skupaj z Evropejano eh, pripravili čudovit projekt, kjer pač zgodovino prikazujejo iz lastnega zornega kota. In Zdaj obstaja tudi še program za mladino EU Narrative for Europe. Tu gre za sodelovanje mladih, gre za eh, nov način pripovedovanja o Evropi. Vi ste prav gotovo tudi ugotovili. da obstaja strategija z mnogimi težišči, kulturna dediščina, eh, potem pa eh, kre, eh, ustvarjalna in kulturna industrija eh, z ekonomskim težiščem in zaradi tega tudi sodelujemo z odborom za industrijo. Vse je to eh, lepo, eh, da se evropska industrija briga tudi za kulturo in ne zahteva zase eh, sredstev, ki so eh, namenjena ustvarjalni Evropi. Obstajajo tudi že prvi razpisi Evropskega investicijskega sklada, obstaja eh, novo evropsko jamstvo za vsega, nacionalne eh, kreditne institucije, ki dajo na voljo eh, sredstva za ustvarjalno industrijo. To je seveda zelo pomembno in upamo, da bodo ti kreditne institucije eh, izbrane uravnovešeno glede na geografske kriterije. Tu je šlo torej za kreditne institucije. Ob tem razpisu pa obstaja še en ukrep. Tu gre za uh, sposobnosti teh uh, institucij. Torej, vsekakor bomo vsa ta prizadevanja podprli na vse te načine. In potem pa še kulturna diplomacija, to je zadnja točka, ki sem jo hotela omeniti. Evropska unija eh, računa s tem, da bodo eh, varnostna zunanja politika eh, uredila vprašanje begunske politike in da bo se na še naprej tudi vprašanje kulture pojavljalo v vseh bilateralnih sporazumih. Eh. Mi imamo tudi audiovizualno direktivo. Veseli smo, da se komisija tu zelo trudi. Tudi mi dajemo svoj prispevek k zašiti ustvarjalnosti eh, avtorskih pravic, da se ustvarjajo platforme, da se eh, Eh, ščutijo vsebin, ščitijo vsebine in Helga Trupel je zastavila pravilno vprašanje in sicer, kako je z odgovornostjo video platform. Video platforme moramo vključiti, one morajo spoštovati pravila, avtorske pravice, eh, zaščito mladoletnikov in prvič Eh, smo rekli nekaj, na kar čakajo mnoge države. Države članice imajo pravico zahtevati tudi sredstva, ki jih je potem treba ponovno investirati v kulturo. Mislim, da to lahko politično zahtevamo. Kot vidite, stvari se dogajajo. In sprašujem se, ali sem še kaj pozabila. Torej, naj rečem naslednje.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 za zgornji in spodnji del vrige odločanja. Tako da najlepša hvala vsem. Najlepša hvala vsem, ki ste se odeležili današnjega zasedanja. Najlepša hvala zlasti eh, predstavnikom iz nacionalnih parlamentov, ki so bili zastopljeni na najvišjih ravneh. To današnje zasedanje ne bi bilo možno brez vseh vas. Eh, vsi ste pomagali tudi pri organizaciji tega dogodka. Najlepša hvala še enkrat vsem. Torej, uh, Dobro. Mislim, da smo lahko v prihodnosti malce bolj kreativni in če imate karkoli, kar želite dodati in kar bi želeli, da Evropski parlament stori v smislu poročil, študij in tako naprej, nam sporočite. E, vse so gradivo za današnji sestanek, boste dobili zelo zanimivo, zanimivo raziskavo v zadnjih dveh letih Eh, smo prav tako pripravili, ki jo se bo na nekem drugem dokumentu, velike dokumente imamo na voljo, tako da predlagam, da nam v prihodnosti pride v navado to, da izmenjujemo informacije. Če še niste poslali svojih kontaktnih informacij, potem prosim, da to storite. Mislim, da je današnji izziv zares ta, da sestavimo pravo evropsko kulturno politiko. Hvala.